Eh, tudi drugi poslušajo današnji sestanek preko spleta, drugače pa je tolmačenje zagotovljeno v 16 jezikih. Glede zapisnika zadnjega zasedanja, ki je potekalo konec avgusta, pa ni nobenih ugovorov, tako da ga lahko tudi podpremo. Sedaj pa nas čaka izmenjava mnen z gospodom Rodrigo de la Puerto, ki prihaja iz urada za zvezo FAO v Bruslju. Svetovni dan za hrano se vsak dan, vsako leto praznuje 16. oktobra. In to zaradi tega, ker je leta 1945, prav na ta dan, bil spostavljen FAO. Nažalost, 16. oktober nimamo zasedanja našega odbora, zato smo se tudi odločili, da bomo danes del današnjega zasedanja posvetili svetovnemu dnevu za prehrano. Res sem vesel, da je z nami tudi gospod Rodrigo de la Puerta Montoya, ki je tudi direktor urada za zvezo FAO v Bruslju. Spomnili se boste tudi, da je bil gospod de la Puerta z nami 17. maja, govoril je o onesnaženju prsti. Poleg tega moram tudi omeniti, da je v zvezi s tem potekal globalni simpozi. Danes pa nam bo predstavil zadnje poročilo FA, stanje o zanesljivi oskrbi s prehrano v letu 2018. Poleg tega pa bomo slišali tudi nekaj o svetovnem poročilu o stanju kmetijstva, ki pa se bo potem omejilo na migracije, na kmetijstvo in na razvoj podeželja. Moram povedati, da je to res izjemna priložnost, da se lahko pogovorimo z zelo spoštovanim predstavnikom FAA. Poleg tega ne smemo tudi pozabiti na dejstvo, da nas je generalni direktor FAA, gospod Graciano de Silva, povabil na globalni parlamentarni vrh, ki bo potekal v Madridu in odločili smo se, da bomo tja poslali skupno delegacijo dveh odborov Deve in Agri. V Madridu se bodo pogovarjali o političnih zavezah v zvezi z dosego cilja trajnostnega razvoja 2. Še enkrat po tem kratkem uvodu bi želel pozdraviti našega gosta, vse predstavnike komisije, predstavnike drugih institucij, ki so danes z nami. To je seveda zelo pomemben sestanek našega odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja. Izvolite. Gospod Rodrigo de la Puerta. Zglaša se pan e, posel DES, koordinator grupi EPL. Pošlja... Še prej pa bom dal besedo koordinatorju skupine ILS. Hvala za besedo. Dovolite mi, da vam čestitam za rojstni dan v imenu vseh poslancev in poslancev poslank. Res želim vam ogromno zdravja in radosti in upam, da boste še dolgo predsedovali našemu odboru. Lepša hvala. Hvala za besedo, predsedujoči. Vse najboljše za rojstni dan, gospod in gospodje, drage poslanke, dragi poslanci. Res veliko čas mi je, da sem z vami tukaj na vašem zasedanju. Želel bi vam predstaviti dva vodilna poročila FA. Prvo poročilo govori o stanju zanesljive oskrbe s prehrano, imenuje se Sofiji in objavili smo ga pred tremi tedni. Potem pa bom tudi nekaj povedal o stanju kmetijstva, gre za poročilo Sofa ki pa ga bomo objavili uradno 15. oktobra. Čisto na koncu pa vam bom tudi nekaj povedal o letošnjem praznovanju Svetovnega dneva za prehrano. Na začetku imam za vas kar nekaj dobrih novic. Predsedujoči je že na začetku povedal, da bo 29. in 30. oktobra potekal prvi svetovni parlamentarni vrh v Madridu za boj proti podhranjenosti in lakoti. Namen tega vrha je boj proti lakoti in dosega cilj ja, trajnostnega razvoja, dva, vesel sem, da bo tudi Tajani v Madridu z delegacijo vašega odbora in tudi odbora za razvoj. Poleg tega bomo v Madridu imeli tudi predstavnike mednarodnega združenja, ki se bori proti lakoti in podhranjenosti. Toliko o Madridu, sedaj pa še nekaj besed o prvem poročilu, gre za stanje o zanesljivi preskrbi s hrano, imenuje se Sofi in dobili ste tudi publikacijo, drugič smo ga izdali v okviru FA skupaj z ostalimi ključnimi agencijami Združenih narodov, gre za čutovito sodelovanje med agencijami Združenih narodov, res pa, da nimamo najboljših novic. 821 milijon ljudi je bilo podhranjenih v letu 2017, to pa pomeni, da jih je 17 milijonov več, kakor pa v letu 2000. 16. S drugimi besedami to pomeni, da vsak devet človek na svetu je kronično podhranjen. To je res grozno, kajti s tem smo obrnili pozitiven trend boja proti lakoti v zadnjih 15 letih in seveda pred tremi leti smo bili priča temu pozitivnemu preobratu in porastu lakote. S drugimi besedami spet se vračamo v obdobje pred desetimi leti. Seveda ta izziv zahteva hitro ukrepanje, pa tudi dolgoročne naložbe. Sedaj je čas, da podvojimo naša prizadevanja, da dosežemo cilj nične lakote do leta 2030, kajti res nismo na pravi poti. Letošnjo poročilo oziroma drugi del poročila pa zlasti podarja, podnebne spremembe, spremenljivost podnebja, ki so tudi gonilna sila za porast lakote. Mi smo tukaj opredelili tri gonilne sile za porast lakote. Najprej moramo omeniti spremenljivost podnebja, vojaški konflikti, potem pa moramo omeniti še počasno gospodarsko rast. To so tri glavni dejavniki, ki poganjajo lakoto po svetu. In ko se med sabo prepletejo, drug drugega še povečajo. In to tudi pomeni, da se poslabša sama lakota v številnih državah po svetu. Sedaj pa bom omenil še nekaj glavnih statističnih podatkov ki izvirajo iz letošnje publikacije. Dobili ste tudi določene izvode, pa tudi v sami predstaviti boste našli povezavo. Prej sem že omenil, da je bilo letos 821 milijonov podhranjenih. Če si pogledate recimo prvi beli oziroma modri stolpec, to ni nek pozitiven trend, ampak lahko povem, da je podhranjenost otrok pod petimi leti gre za otroke, katerih rast je zastala, se pravi, ta trend pada, ampak je vseeno zelo visok, predstavlja 22 odstotkov vseh otrok v tej starostni skupini. 150 milijonov otrok. 38 milijonov otrok pa je tudi preveč debelih, poleg tega pa smo tudi priča debelosti odraslih po svetu. Kar 13 odstotkov vseh odraslih po svetu je predebelih. Največja stopnja debelosti pa je bila zabeležena v Severni Ameriki, pa tudi v Afriki in Aziji. Paradoks pa leži v tem, da imamo v določenih državah podhranjenost, anemijo pri ženskah, debelost odraslih in tudi prekomerno telesno težo otrok. In ta večkratna oblika podhranjenosti se lahko najde v istem gospodinstvu, pa tudi pri posamezniku glede na njegovo oziroma njeno življenjsko obdobje kot sem že povedal čisto na začetku, je ena izmed glavnih gonilnih sil, ki poganja lakoto, spremenljivost podnebja, podnebne spremembe, skrajne vremenske razmere. Treba je povedati, da je sedaj veliko več takšnih vremenskih šokov. Videli boste tudi prosojnico in vremenje, čisto na vrhu je črta malo prelomljena, govori pa o skrajnih vremenskih dogodkih in sedaj smo priča 213. naravnim nesrečam, ki so povezane z podnebnimi spremembami. In ko pride do teh naravnih nesreč, recimo v tistih državah v razvoju, ki so odvisne od podeželja, v tem primeru eh, so tam posledice še hujše. Zato moramo poskrbeti za to, da bo kmetijstvo bolj sonaravno, bolj vzdržno in tudi bolj odporno na podnebne spremembe. Vsi vemo, kaj moramo storiti. Imamo znanje, imamo strokovno znanje, nabor urodi, tehnologijo, s katerim lahko pomagamo ljudem, kmetom, da se prilagodijo na podnebne spremembe, na skrajne vremenske spremembe dogodke. Govorimo tudi o tem, da moramo okrepiti vse tiste programe in politike, ki stremijo k temu, da bi kmetje postali bolj odporni v okviru celotne kmetijske vrednostne verige. Nezanesljiva preskrba s hrano je glavni razlog za priseljevanje in zato bi danes rad govoril tudi o migracijah na podeželju in tukaj lahko omenim tudi drugo poročilo. 15. oktober se pravi na predvečer svetovnega dneva za hrano bomo objavili to poročilo, ki se imenuje SOFA. V njem pa govorimo o medsebojni povezavi med razvojem podeželja, kmetijstvom in migracijam. To poročilo seveda vsebuje zelo zanimive podatke za snovalce politike, ti danes bom samo na hitro preletel glavne zaključke, ampak upam, da bom k malu lahko te zaključke tudi bolj podrobno predstavil, se tako bo poročilo objavljeno. Najprej moram povedati, da smo opazili, da so interne migracije, se pravi migracije znotraj ene države, veliko večje, kakor pa mednarodne migracije. Drugi zaključek je, da so migracije med državami v razvoju ponavadi večje, glede razsežnosti, kakor pa migracije med državami v razvoju v razvite države. Zato tudi verjamemo, da je treba okrepiti zaposlenost mladih in tudi odpraviti brezposelnost mladih na podeželju. To je naša glavna prioriteta. Če si pogledamo Afriko, Afrika. Afrika mora vsako leto ustvariti 18 milijonov delovnih mest za mlade, tako da bo lahko pravzaprav poskrbela za mlade, ki prihajajo na trg. Danes pa Afriki uspe vsako leto ustvariti 3 milijone uradnih delovnih mest, z drugimi besedami 15 milijonov mladih je posledično brezposelnih. Naslednji zanimiv podatek pa je, da je velik delež denarnih nakazil, ki jih uh, migranti posredujejo oziroma pošljejo nazaj svojim domačim, gre na podeželje. Z drugimi besedami, večina migrantov prihaja iz podeželja. Najprej se seveda preseli v glavno mesto, potem v sosednjo regijo in seveda kasneje še v drugo državo. Ampak migracije se vedno začnejo na podeželju. Sedaj pa vam bom pokazal hiter posnetek o svetovnem dnevu za hrano. Our future, our future. As you see, the main theme is our... Glavna tema je seveda naša prihodnost in sicer, da dosežemo nično lagoto do leta 2030 in da je to mogoče. Letos hočemo seveda ukrepiti naš glas. Svet brez lakote je mogoče, ampak samo če strnemo vrste javni, zasebni sektor, akademiki, industrija, politiki, 80 odstotkov lahko vseh revnejši živi na podeželju. In odvisni so od gozdarstva, ribištva in kmetijstva. Zato je svet brez lakote nekaj, kar mora popolnoma preobraziti naše podeželje. Potrebujemo nove naložbe, povezati javni in zasebni sektor, pri tem seveda moramo tudi spoštovati mednarodne standarde spoštovati naše okolje, poleg tega pa je treba tudi povezati proizvajalce z eh, lokalnimi trgi. FAO bo seveda sodeloval na tem področju z vsemi snovalci politik, posredovali bomo vse statistične podatke, podatke o spremljanju, poleg tega bomo tudi svetovali vsem v zvezi z mednarodno zakonodajo. Naš namen je tudi, da spodbujamo mednarodno kmetijstvo. vas pa bi prosili, da nadaljujete z vašim delom, da nas še vedno podpirate v naših prizadevanjih. Vi igrate res ključno vlogo in upam, da bo prvi vrh čez dva tedna v Madridu našel konsens med snovalci politik, med predstavniki parlamentu, tako da bomo res dosegli svet brez lakote do leta 2030. Rad pa bi se zahvalil tudi komisiji, ki podpira ta svetovni vrh v boju proti lakoti in podhranjenosti. 16. oktobra pa bomo v parlamentu imeli tudi poseben dogodek, ki bo govoril o inovacijah in tehnologiji, ki bodo prispevale k svetu brez lahkote. Toliko z moje strani, sedaj lahko računate na nas, na zadnji prosojnici lahko dobite vse naše kontaktne podatke, e-mail, telefonske številke, kadarkoli se lahko tudi oglasite pri nas, če imate kakšna vprašanja v zvezi s našimi skupnimi izzivi. Najlepša hvala. Najlepša hvala za to predstavitev, gospod Rodrigo de la Puerta. Hvala, da ste povedali, da je to zelo pomembno vprašanje za Evropo in tudi za celotni svet. Hvala, da ste tudi predstavili vso delo, ki ga opravlja FAO na tem področju. Hvala tudi, da tako tesno sodelujete z nami. V naslednjih dneh bomo seveda tudi sodelovali z vami vse do svetovnega vrha v Madridu. Sedaj pa predlagam, da slišimo od naših poslancev, gospod Ante. Hvala. Eh, hvala za vašo predstavitev, ki je dobro pokazala to, da lakota ostaja še vedno zaskrbljujoča tema za številne eh, ljudi na svetu. Eh, to mora tudi nas skrbeti, Eh, prispevati moramo k temu, da bo svet dobro prehranjen. Rad pa bi postavil vprašanje o eni temi, ki niste omenili. Leta 2008 oziroma 2009 eh, so eh, voditelji na vrhu G20 FAO podelili nalogo naj razišče zaloge hrane v svetu in kakšna je preglednost v zvezi s tem. Pri cenah, naprimer, ali nam lahko poveste, Eh, kako daleč je FAO pri tem delu, potem o tem ni bilo več govora, tako da nas res eh, zanima, kakšna je situacija na tem področju. Hvala, gospode Castro. Eh, Hvala za besedo. Hvala tudi za to res zanimivo predstavitev. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki prihajajo iz Rada za zvezo FAO v Bruslju. Ja, gre za horizontalno vprašanje in to je tudi zelo dobro urisala vaša predstavitev. Lakota je sedaj v porastu, to pa tudi pomeni, da moramo bolj podrobno razmisliti o zanesljivi preskrbi s hrano in tudi o naših političnih zavezah, zlasti v Afriki. Mislim, da mora biti to ponovno vse evropska prioriteta. Migracij ne moremo razrešiti in jih odpraviti, če se ne bomo ustrezno odzvali na vse te izzive, ki so povezane z lakoto v teh državah v razvoju. Kitajska, ogromno vlaga v Afriko. Letos so se voditelji Kitajske sestali z 40 voditelji Afrike. Treba tudi povedati, da je Kitajska v Afriko vložila ogromno milijard evrov za izgradnjo infrastrukture. Tudi Evropska unija mora storiti veliko več, zato tudi mislim, da je ta svetovni vrh v Afriki. Madridu služil k temu, da bi povečali osveščenost ljudi o izzivu lakote po celotnem svetu. 16. oktobra bomo praznovali svetovni dan hrane. 16. oktober, prosim, da ne pozabite na ta dan. Tudi v Evropskem parlamentu bomo imeli v zvezi s tem poseben dogodek. Pan posel Buda spodbuda. Da, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule director, pentru... Hvala za besedo, predsednik. Hvala tudi za predstavitev. Kadarkoli dobim priložnost, povem našim kmetom, da imajo poslanstvo, njihovo poslanstvo je, da nahranijo celotni svet. Kmetijstvo ne samo v Romuniji, pa tudi drugod, recimo na Irskem, se sooča z hudim izzivom, ni dovolj delovne sile. Dejali ste prej, da je na podeželju zabeležena zelo visoka stopnja brezposelnosti. Mislim, da je treba vzpostaviti določeno ravnotežje med zaposlovanjem na podeželju. Vsi vemo, da v Evropi ni dovolj delavcev ki bi delali na podeželju. Zato moramo omogočiti uvoz, vnos delavcev iz ostalih držav, tako da nam bodo pomagali. Recimo, če se pogledamo Romunijo, smo morali zapreti številne kmetije, ker pač ni bilo dovolj delovne sile. Gospa Šrajer, hvala za besedo. Imam zelo konkretno vprašanje za vas. Ja, v Evropskem parlamentu smo v zvezi s tem že imeli številne razprave, pogovarjamo se o azilu, o beguncih in takrat imamo seveda zelo intenzivne razprave, ampak mi iščemo rešitve. Dejali ste, da rešitev leži v tem, da zagotovimo dovolj hrane in da spodbujamo organizacije, proizvajalce. In moram povedati, da v vaši predstavitvi nisem našla pravih rešitev. Ja, seveda govorite o tem, da potrebujemo finančna sredstva, ampak to ni dovolj. Treba je spodbujati podjetnike, mlade, treba jih je usposobiti tako, da bodo lahko delali na terenu. Na nazadnje pa moramo tudi podpirati projekte na podeželju, ampak poleg tega bi želela tudi svedeti, kaj lahko podjetja počnejo in storijo na podeželju. To je pa tudi cilj ki ga je treba bolj jasno opredeliti. Petir. Hvala vam lepo, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem eh, predsedniku FAO na ovoj prezentaciji. Eh, Najlepša hvala za besedo. Rada bi se zahvalila tudi predstavniku FAO za njegovo predstavitev. Vsi vemo, da je rešitev za lakoto političnega značaja. Evropska unija podpira države v razvoju, ampak ponavadi gre denar napačnim prejemnikom in se porabi za napačne cilje. Sama mislim, da je treba povečati naš proračun, tako da bomo lahko dosegli najbolj ranljive ljudi po svetu. Kako pa nam bo to uspelo? In res me tudi zanima, kako bomo poskrbeli za to, da bodo ta denar prejeli tisti, ki ga dejansko potrebujejo. Uh, potrebujemo prave rešitve, ne na zadnje pa moramo tudi odpraviti glavne korenine lakote. Če res hočemo doseči svet brez lakote do leta 2030, potem moramo spodbujati razvoj podeželja in sicer na trajnostni način. Treba je spodbujati kmetijstvo, poleg tega pa tudi odpraviti vse vojaške konflikte, ki se daj potekajo po celotnem svetu dejali ste, da na milijone ljudi strada. Po drugi strani pa recimo drugot ljudje trpijo za prekomerno telesno težo. Ne smemo pozabiti na tiste, ki so res najbolj ranljivi ki stragajo vsak dan. Izvršni direktor je tudi podal zelo pomembno sporočilo, ki ga moramo spoštovati in ga tudi razumeti. Tudi mi iz naših vrst moramo posredovati vsem zelo jasno sporočilo. Ausling. Gospod Heisling. Ja, vielen Dank, Herr Direktor, für die für Aussagen. Für Najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi si želel več konkretnih rešitev in odgovorov. Nekaj bi želel povedati o nepoštenih trgovinskih praksah. Po mojem mnenju je Afrika za Evropsko unijo samo en izmed številnih trgov. In v Afriki je manj proizvodnje, mi pa več izvažamo v Afriko. To pa jim bolj škodi, kakor pa koristi. In res to, kar ste dejali, ima nek grenek priukus, kako bomo spodbujali kmetijstvo v Afriki, če pa vse čas izvažamo v Afriko. Poleg tega ste tudi dejali, da moramo obrati evropsko pot in ne kitajske poti. Zanima me, kakšno kmetijstvo hočete spodbujati. Visoko tehnološko kmetijstvo z droni oziroma sonaravno, trajnostno, okolju prijazno kmetijstvo. Ne vem, kakšen model si bomo izbrali za Afriko. To je tudi zelo zanimivo vprašanje in upam, da boste nam tudi odgovorili. Mislim, da imamo dovolj hrane po celotnem svetu. Pomembna je razporeditev teh živil. Treba je določiti tudi jasne pogoje za prerasporeditev in razporeditev živil, tako da bodo vsi dobili ta živila. Ne gre za to, da moramo proizvesti več hrane, ampak gre za to, da jo proizvedemo pod poštenimi pogoji. Ne, naše sporočilo ni, da moramo proizvesti proizvesti več hrane, kajti vsej veste, da v Evropi veliko krat določeno hrano kar zavržemo, medtem ko pa v Afriki ljudje stradajo. Tudi to neravnovesje je treba odpraviti. Srednji well govornik, gospod Vajc, hvala za besedo. Imam dve vprašanje omenili ste okrepljeno zasebno partnerstvo in naložbe na podeželju. Kaj mislite s tem? Potem pa imam še vprašanje za vas v zvezi z novo SKP. Kako bi morali spremeniti SKP, tako da bi odpravili lahko to po svetu? Gospa Meginez, hvala, hvala za vašo predstavitev. Navezala se bom na kolega eh, Martina Hojslinga. Malo drugače bom to oblikovala. Eh, v Evropi smo z intenzifikacijo kmetijstva dobili večjo proizvodno, takrat, ko hrane ni bilo dovolj. Vprašanje, ki si ga zdaj zastavljamo, pa je, ali izbrati tovarniško kmetovanje, torej intenzivno kmetovanje, ali pa bolj okolju prijazno organsko kmetovanje. Mislim, da Eh, s tem preprečujemo na nek način napredek oziroma tisto, kar bi lahko prispevali eh, k svetu v razvoju. Tisti, ki nimajo dovolj hrane, potrebujejo tudi tehnologijo in potrebujejo trajnostne rešitve. Eh, potrebujejo to, da se bomo skupaj z njimi borili proti boleznim rastlinim živali in to morajo početi na trajnosten način. To je izziv tudi za nas da mogoče opustimo nekaj naših težav v zvezi z našimi prehranskimi sistemi tukaj in omogočimo tistim, ki živijo v težkih pogojih v Afriki, da tudi oni najdejo svoj glas. Če si pogledamo tehnologijo in pa delovno silo, mm, vsi si želijo uporabljati nove tehnologije in povečati proizvodno, ampak Eh, razprave tukaj v Evropi gredo pa v obratni smeri. Omenjeni so bili trije dejavniki za reševanje tega problema. Konflikt je tukaj zelo velik in eh, moramo najti pravo rešitev. Mogoče lahko vi poveste, kakšen je delež um, težav, ki izvirajo iz podnebja, težav, ki izvirajo iz uh, drugih uh, Eh, problemov, kot so konflikti in tako naprej. Potem ste omenjali tudi um, prekomerno telesno težo, to je tudi problem. Veselim se že svetovnega dneva hrane. Strinjam se s kolegi, ki pravijo, da imamo hrane na svetu dovolj, problem pa je distribucija in pa to, kako nekateri ljudje ne morejo priti do te hrane. E, Gospa Senra. Hvala. Nekaj komentarjev bi podala. Res je frustrirajoče, da že vrsto let eh, govorimo o tem, sama mislim, da eh, že vsaj 40 let govorimo o problemu eh, lakote na svetu. In razvite države imajo na voljo veliko tehnologije, veliko napredka, ampak niso pa sposobne končati te hude situacije, ki eh, povzroča smrt, ki se je smrt med milijoni ljudi po svetu. Prav tako ta situacija povzroča številne bolezni. Zanima me, kaj je tisto, kar manjka. In zanima me tudi, ali eh, pri FAO analizirate prave vzroke za takšen položaj. Kaj so ti vzroki? mi smo prišli do zaključka, da pomoč v hrani ni tako koristna, ker je uničila um, na tisoče malih kmetovalcev in majhnih kmetij po svetu. Pri komuniciranju o SKP so tudi bile težave. Ehm, najprej bilo rečeno, da je eden od ciljev to, da bo Evropa proizvajala tudi hrano za srednji razred v Afriki. Eh, meni se zdi, da je to tudi eden od razlogov, zakaj se ne omogoči razvoj majhnim in srednjim kmetijskim obratom v državah v razvoju. Eh, to so države, ki najbolj trpijo zaradi lakote. Če ne bomo dovolj pogumni in če ne bomo dovolj sposobni, Eh, narediti poglobljeno analizo in tudi priznati svojo lastno krivdo. Eh, če tega ne bomo naredili, torej mislim, da ne moremo doseči napredka. Potem me zanima še nekaj. Kakšna je situacija eh, agrarne reforme in pa situacija na področju zemlje? Ta reforma ne napreduje in to predstavlja veliko težavo. Lahko govorimo tudi o podnebnih spremembah. Eh, podnebne spremembe prispevajo k težavam, eh, letine so slabše. Eh, temu smo priča in mislim, da se ne moremo vse čas skrivati samo za podnebnimi spremembami. Tudi mi smo odgovorni za takšno situacijo v državah v razvoju in sicer kriv je kapitalizem. Hvala. Madame Aguilera. Gospa Aguilera. Gracias, presidente. Hvala. Rada bi se zahvalila za prispevek predstavnika organizacije FAO. Predstavitev je bila zelo dobra in konec oktobra se bomo še enkrat srečali v Madridu. Postavila bi rada zelo konkretno vprašanje. Ali mislite, da trgovinski sporazumi, ki jih Evropska unija sklepa z, z državami v razvoju, naprimer z državami na severu Afrike, ali imajo kakšno možnost, da izboljšajo situacijo v teh državah? Eh, realna situacija, pomankanje hrane, vse to so velike težave teh držav v razvoju. Ali mislite, da se bo njihova situacija izboljšala ali se bo izboljšala situacija za evropske uvoznike? Um, kakšna je priložnost pri teh sporazumih? Ali se bo izboljšalo področje oziroma življenje ljudi in pa situacija na področju podhranjenosti? Pozdravil sem že tudi predstavnike Evropske komisije. Eh, z nami so predstavniki DG Agri in DG Devko. Želi kdo besedo? Če želite spregovoriti, izvolite besedo. Če ne, pa bomo prosili našega gosta, da odgovori na zastavljena vprašanja. hvaležen bi bil tudi, če bi lahko omenili še problem majhnega kmetovanja. Ali bi morali takim kmetovalcem dati prednost, ali bi s tem tudi prispevali k rešitvi težav. To so majhne kmetije, ki eh, eh, se težko sami preživijo. Torej, vprašanje je, ali naj bi proizvajali več, kljub temu, da zavržemo 30 odstotkov vse hrane, ki jo pridelamo. In kako je s kitajskimi naložbami v Afriki? Eh, kakšne vrste naložb so to? So namenjene razvoju, so res v interesu Afrike ali so pretežno v interesu Kitajske? Eh, vemo tudi, da ima politika vedno svoje lastne interese. Uh, torej, uh, hvaležen bi bil za odgovore tudi na ta vprašanja. To, to is... Hvala. Mislim, da bi moral zdaj le na stranišče, ker je bilo toliko vprašanj. No, bom poskušal odgovoriti na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Skušal sem si jih zapisati. Gospod Dantan je postavil prvo vprašanje. Res je, leta 2008 oziroma 2009 eh, eh, se je dvignila cena živil v svetu. Mm, in to je bila posledica podnebnih sprememb. Eh, Revni so bili najbolj prizadeti, vedno je tako. To so ljudje, ki živijo na podeželju ali pa na robu mesta. Oni so uh, prvi, ki utrpijo posledice zaradi dviga cen. Eh, leta 2009 je bil okrepljen odbor za uh, varnost prehrane, za varnost skrbo s hrano. Ta odbor je obstajal že prej, ampak uh, njegova vloga je bila takrat okrepljena. In ta odbor je uh, Eh, začel eh, tesno sodelovati s civilno družbo, z zasebnim sektorjem in z vsemi partnerji na področju eh, boja proti lakoti. Izvajal se je tudi nadzor cen, tako da smo spremljali tendence, Odbor je skušal eh, predvideti, eh, kakšna bo rast cen, pri katerih živilih se bo to zgodilo in tako naprej. Eh, naslednji teden, torej ko bo dan svet, svetovni dan hrane, bo ta odbor spet imel sestanek, ampak to ni samo sestanek FA, gre za sestanek različnih agencij Združenih narodov in pa drugih partnerjev iz uh, zadevnih sektorjev. Kar se tiče komentarjev eh, gospoda Dekastra, zahvaljujem se vam za te komentarje. Mislim, da je vrh, ki bo potekal naslednji teden, res dobra priložnost, zato ker bodo voditelji iz celega sveta lahko razpravljali o teh pomembnih temah. Zelo dobro bi bilo, če bi ta sestanek zapustili z občutkom, da smo nekaj dosegli in torej, da bi dobili pregled nad eh, situacijo. Vsi moramo delati na tem, da bomo izkorenili lakoto v svetu. Gospod De Castro je tudi vodja parlamentarnega zavezništva eh, za boj proti lakoti. Mm, vključeni so eh, poslanci iz različnih odborov in strank. Upam, da bodo sodelovali pri tem zavezništvu tudi drugi člani. Zelo pomembno je, da se čim več eh, ljudi vključi v boj proti lakoti lakoti. Gospod Buda, vi ste govorili o pomankanju dela. Če si ogledamo Evropo na objektiven način, vidimo, da podeželska območja izgubljajo prebivalce, izgubljajo mlade, obstaja potreba po novi delovni sili in eh, to imenujemo začasne ali pa cirkularne krožne migracije. Eh, Naprimer, to so ljudje, ki pridejo eh, delati v Evropo za določeno obdobje, za neko sezono in se potem vrnejo v svoje države. Potem še nekdo je postavil vprašanje v zvezi s tem, kako podpreti imigrante oziroma begunce v Evropi ali pa v sosednjih državah. Eh, nekatere države sodelujejo s turško vlado pri podpori za imigrante. Eh, sirske begunce, ki so se znašli na meji med Turčijo in Sirijo. Uh, imajo projekte za izgradno kapacitet, naprimer um, za opolnomočenje žensk. Rezultati so zelo dobri, zato ker se ti ljudje potem lažje vključijo v trg dela v Turčiji. Uh, Turki so tudi zelo zainteresirani za takšno sodelovanje. Uh, Eh, zato ker eh, v Turčiji tudi obstaja potreba po okrepitvi eh, trga dela v kmetijstvu. To bi bilo dobro tudi v drugih državah, torej takšno sodelovanje bi morali spodbujati, zato ker migranti v državi ne ostanejo samo en mesec, ostanejo kar nekaj časa. Tudi v Južnem Sudanu imajo velik delež beguncev. In eh, številni begunci, ki od tam prihajajo, um, poiščejo delo na podeželskih območjih. Tako da eh, s tem bi se lotili problema migracije, pa tudi problema delovne sile, da bi eh, ljudje, ki začasno živijo v neki drugi državi, tam dobili delo in se potem. Uh, kasneje domov vrnili z um, dodatnimi novimi sposobnostmi in znanji, s katerimi bi lahko prispevali k svoji lastni družbi. Potem uh, gospa Šrajer je vprašala nekaj o azilu in o beguncih. Mislim, da sem s tem primerom Turčije in Sirije že odgovoril na to vprašanje. Zelo pomembno je, da ustvarimo nove ideje in da pomagamo beguncem, ki se že nahajajo v Evropi. Imamo tudi eh, modro ekonomijo oziroma gospodarstvo upanja. To je projekt, eh, naprimer ljudje, ki prihajajo iz eh, Malija eh, oziroma sosednjih držav, eh, se potem vključijo v eh, ribiški sektor. Gospa Petir je postavila naslednje vprašanje in sicer nekaj v zvezi s podnebnimi spremembami. Tudi drugi ste to omenjali. Spraševali ste, koliko beguncev je posledica podnebnih sprememb, koliko jih prihaja zaradi um, konfliktov od 51 držav, ki jih imamo na seznamu. V 37 primerjih ljudje predvsem prihajajo zaradi podnebnih sprememb. Potem razlogi so tudi vojaški konflikti, gospodarski zastoj, slabe gospodarske razmere in tako naprej. Eh, sodelovati moramo z drugimi agencijami Združenih narodov. Eh, vse bolj se zavedamo, da je kmetijstvo zelo ranljiv sektor, brez vode kmetijstvo ne more preživeti. In eh, podnebna sprememba, ki prizadeva vse države, odkudar prihajajo begunci, je suša. Ehm, do suše je prišlo v Severni Afriki, v Srednji Ameriki, v, na Bližnem vzhodu in tako naprej. In država, ki je opremljena, ki ima vso opremo za namakanje, eh, lahko sušo preživi, v nasprotnem primeru pa eh, obstajajo zelo velike možnosti, da bodo iz tiste države prišli podnebni begunci. Potem je nekdo vprašal tudi o nepoštenih trgovinskih praksah in subvencijah. Pa nekaj še o skupni uh, kmetijski politiki. Mi v FAO verjamemo, da je treba najti neko dobro mešanico, no, naprimer med kmetijstvom in ekologijo, kmetijstvom in tehnologijo. Torej, nimamo ene rešitve za vse probleme. Uh, agroekologija lahko veliko prispeva k doseganju trajnostnih eh, razvojnih ciljev. Tehnologija je tudi pomembna, tako da mislim, da moramo kombinirati tradicionalno znanje z znanstvenimi dognanji, tako da bomo državam lahko svetovali. Predstavljamo neutralen forum, ampak eh, dajemo tudi na svete, kaj bi eh, v kateri državi dobro delovalo. Nekaj Vprašanje je bilo tudi v zvezi z SKP. Mi spremljamo to reformo, predvsem kar se tiče modernizacije in poenostavljanja v SKP. Mislim, da je to ključnega pomena, ko gre za obravnavo določenih vprašanj, o katerih smo danes govorili. Zadnji predlog SKP eh, omenja tudi svetovno situacijo in pa potrebo po boju proti podnebnim spremembam, potrebo po blaženju podnebnih sprememb, blaženju podnebnega vpliva in tako naprej. Trajnostno kmetijstvo je pomembno. Razprave o SKP eh, bodo dobile tudi mednarodno razsežnost. In eh, mi se ukvarjamo predvsem z mednarodnimi vidiki v kmetovanju. Kmetijstvo je povezano, evropsko kmetijstvo je povezano s kmetovanjem v drugih državah, potem omenjala se je trgovina. Mislim, da je zelo pomembno, da skupna kmetijska politika obravnava tudi podporo državam v razvoju in pa tranzicijskim državam. E, mislim, da bi lahko koristili e, tudi njim z reformo SKP-ja potem delovna skupina za podeželsko Afriko. To moramo omeniti. Komisija je začela s to pobudo. Nekaj vprašanj je bilo v zvezi s podporo zasebnega sektorja in v zvezi s tem, kaj lahko zasebni sektor naredi, kako torej agroživilska industrija in podjetja lahko prispevajo k um, razvoju gospodarstva in kako spodbujati evropske investicije v Afriki. Uh, Ta delovna skupina, ki je z delom začela maja, se vse čas sestaja, um, zagotavlja nam podporo, kadar jo potrebujemo, in mislim, da je to dober način za analizo, kako lahko zasebni sektor um, bolj sodeluje v Afriki. Imamo tudi določene smernice v zvezi z uh, kmetijskimi naložbami. Uh, zasebni sektor ali pa drugi eh, partneri, naprimer Kitajska, kitajska vlada prav tako, mora spoštovati eh, te smernice. Eh, te smernice so prostovoljne, niso zaenkrat obvezne, ampak potrdila jih je velika večina držav članic in to je dobro. Tudi zasebni sektor bi zato moral upoštevati te prostovoljne smernice. Še posebej je to pomembno, če govorimo o evropskih naložbah oziroma o zunanjem naložbenem skladu Evropske unije. E, to je način, kako pritegniti zasebni sklad mora, oziroma zasebna podjetja, zasebni sektor, mora pa ta sektor potem tudi spoštovati e, ustrezne smernice. Potem je gospod e, Vajc postavil vprašanje o SKP in pa zasebnem sektorju. Mislim, da sem na to že eh, v glavnem odgovoril. Potem gospa Magines, eh, okolju prijazno kmetijstvo. Tehnologija je zelo pomembna, s tem se strinjam. Vse bolj sodelujemo z zasebnim sektorjem zato, da bi eh, pridobili več in boljše podatke, da bi imeli boljše odločitve, da bi uporabljali tehnologijo eh, in jo omogočili kmetom. Eden velikih problemov kmetijstva eh, pri, eh, v državah v razvoju je, da se kmetijstvo ljudem ne zdi privlačno. Morali bi bolj povezati kmetijstvo s tehnologijo in z urbanimi okolji. Mogoče bi ob takih povezavah se ljudje bolj odločali, da ostajajo na podeželju in se ukvarjajo s kmetijstvom. Ena od pomembnih stvari, s katerimi se soočamo tukaj v Evropi, pa tudi v Afriki, eh, je, da je kmetijstvo ključnega pomena, ampak da se mladim ne zdi privlačno. Zato bi morali več narediti na tem področju, torej kako kmetijstvo približati ljudem. Potem še prekomerna telesna teža. Mm. Okrog 24 odstotkov evropskega prebivalstva je predebelega. E, to je zelo pomemben in zaskrbljujoč podatek. E, ta delež še raste. Potem omenjali ste tudi proizvodno in pa distribucijo hrane. Ali moramo proizvajati več hrane? Res je da če upoštevamo vse završke v hrani, in tukaj gre kar za eno tretjino, torej 1,3 eh, milijarde dolarjev, eh, če vse to upoštevam, mislim, da bi že samo s temi završki lahko prehranili svet. Težava je res zelo velika. Ne gre samo za dostop do hrane v podsaharski Afriki v nekaterih delih eh, sploh ni proizvodne hrane, tako da tudi dostopa ne more biti. In eh, mi eh, smo zavzeli pristop, s katerim želimo zmanjšati završke v hrani. Bomo pa morali več proizvesti z manj naravnimi sredstvi, naravnimi viri. Naprimer, treba bo spoštovati biotsko raznovrstnost, potem tla. Eh, leta 2050 bo na svetu že skoraj 10 milijard ljudi. Pogoji se tudi spreminjajo in eh, prehranske navade se spreminjajo. Ljudje ne jedo več eh, samo žitaric ali zelenjave, vse več je tudi potrošne mesa in zato bomo uporabili tudi vse več sredstev za kmetijstvo. Treba je zagotoviti to, da bo Eh, proizveden vsaj minimum. Do leta 2050 pa ocenjujemo, da bo treba proizvodno povečati za 40 ali 50 odstotkov. Eh, hvala za besedo. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj. Hvala. Hvala za vse te informacije. Hvala tudi, da ste se odzvali na vsa zastavljena vprašanja. Mi bomo to temo še obravnavali ob več priložnosti. Gospod De Castro je to omenil. Omenil je tudi pobudo, za katero je on sam odgovoren. Konec oktobra imamo srečanje v Madridu, kjer bodo prisotni tudi člani našega odbora in pa odbora za razvoj. Prepričan sem, da bodo tudi mediji veliko govorili o tej temi in to je dobra priložnost, da svet opozorimo in javnost opozorimo na kompleksnost teh vprašanj. 800 milijonov ljudi je podhranjenih in to iz različnih razlogov. 30 odstotkov hrane eh, zavržemo, potem govorimo o potrebah po povečani proizvodni hrane, zato ker prebivalstvo narašča. To je res eh, kompleksno vprašanje. To je tudi glavna tema, eh, s katero se ukvarja naš odbor. Zahvaljujem se gospodu Dela Puerta Montoya. Hvala za vašo prisotnost eh, tukaj in za vaše prispevke. Ostali bomo v stikih ker vsi delamo za iste cilje in vsi se trudimo te probleme reševati. Najlepša hvala. Hvala tudi vsem članom in članicam odbora, ki ste se oglasili v tej razpravi. Želite še kaj povedati za zaključek? Izvolite. Želim se vsem zahvaliti za to zelo plodno razpravo. Zahvalil bi se Evropskemu parlamentu za vso podporo, ki jo nudi naši organizaciji FAO. Hvala tudi za vaše delo, um, s katerim se trudite kmetijstvo narediti bolj okolju prijazno in bolj trajnostno. Hvala tudi za uh, vašo pozornost, ki jo namenjate okolju, vodi, prsti. Mislim, da ste v zadnjih desetletjih zelo veliko uh, dosegli. Tega zagona ne smemo izgubiti in zato mislim, da podatki, ki smo jih danes dobili, lahko postanejo neko izhodišče za naša prizadevanja v prihodne, da res do leta 2030 izkoreninimo lakoto. Hvala za vaše vprašanje in vašo pozornost. Vaše preslanje je važen cel, važno založenje. Hvala lepa. To so res pomembna sporočila in pomembni cilji. Upam, da jih bomo tudi dosegli. Hvala. Zdaj bomo zaprosili predstavnike GD Sante, da se oglasijo pri nas na govorniškem modru. Nadaljujemo namreč z naslednjo točko na dnevnem redu. Govorili bomo o afriški prašiči kugi. Bolezen je prišla v Belgijo precej hitro in belgijski kmetijski minister je naročil, da se v omejenem območju zakolje približno 4000 prašičev. Kakor veste, gre za virus, ki vpliva samo na prašiče, ampak eh, vpliva na vse vrste prašičev vseh starosti. Trenuten izbruh zadeva devet držav članic, balske države, Romunijo, Bolgarijo, Polsko, Češko, Mačarsko in Belgijo. Belgije oziroma komisija financira 50 odstotkov stroškov v zvezi s tem v Belgiji. Prav tako so povedali, da so pripravljeni pomagati vsem državam članicam, ki bodo zaprosile za pomoč ali nasvete. Najprej pa bo dobil besedo predstavnik GD za zdravje in varnost hrane, gospod Van Goten, je pogosto z nami. O tej temi smo že večkrat govorili v odboru. Večinoma ko smo govorili o prašičih v srednji in vzhodni Evropi. Zdaj pa dobi besedo naš gost. Izvolite. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsednik. Želim vam podati pregled dogodkov v zadnjem letu. Ko sem se lani oglasil pri vas, sem bil jasen, zdaj pa vam bom povedal več. Najprej trenutno stanje, potem pa pobude, ki jih sprejema komisija. Ne pozabite, da smo začeli pred štirimi leti in sicer najprej smo uvedli ukrepe proti afriški prešiči kugi v baltskih državah. Govorili bomo o tem, kakšni so ključni ukrepi. Um, najprej pa kratek video posnetek. Tukaj jasno vidite, da se prva pika pojavi v Gruziji in potem na jugu Ruske federacije. Vidite lahko, kako se bolezen širi. Tako se je bolezen širila v Rusiji do leta 2014. Leta 2014 je potem do izbruha prišlo na polskem in obalskih državah, Vidite lahko veliko zelenih pik, povedal vam bom, kaj to pomeni. Zdaj pa lahko vidite razvoj do danes. In vidite lahko, da je prišlo do velikega izbruha v Romuniji, na vzhodu Romunije, blizu Črnega morja, veliko izbruhov je bilo tudi v Rusiji, vse do kitajske meje. Tega sicer ni na zemlji videl, ampak Republika Kitajska se prav tako sooča z na stotinami izbruhov. Zakaj imamo težave v EU? No, v EU sistemsko preglejujemo tudi divje prašiče iščemo primere afriške prašiče kuge in zato je toliko primerov bilo odkritih v tem delu EU. Jasno je treba povedati, da enako velja tudi v drugih državah, v Rusiji in v Ukrajini, ampak oni ne iščejo divjih prašičev in oni ne vedo, kje je virus. Mi pa natančno vemo, kje se virus nahaja, zato smo EU regionalizirali. In kje smo? Vidite te zelene pike, to so divji prašiči, rumene pike so izbruhi na kmetijah in vidite lahko, da je baltske države zajel pravi val, le malo je še tako imenovanih čistih kmetij v baltskih državah, pa tudi v Belgiji je prišlo do izbruha. Zdaj lahko rečem, da smo našli že več kot 50 divjih prašičev, ki so bili okuženi v majhnem geografskem ozemlju in belgijske oblasti so na osnovi strokovnih nasvetov dale opozorilo pred obiskom gozdov, ali vsaj tistega dela gozdov, zato da bi preprečili širjenje okužbe. Enako velja tudi za Češko, tam so odkrili, da so bili okuženi divji prašiči in tudi oni so uporabili enako strategijo. Uspelo jim je, da že šest mesecev zdaj ni prišlo do novega primera okužbe. Tri baltske države, severovzhod, polske, ter trikotnik Ukrajina, Mačarska in Romunija. To so okužena območja, potem še majhen del sredi Mačarske, tudi tukaj gre za divje prašiče in seveda vzhod Romunije je okužen z več kot tisoč kmetijami, pa tudi ena kmetija v Bolgariji kakšna je torej trenutna situacija. Zdaj se bomo spet vrnili v Belgijo. To ni zemljevid današnjega dne, ampak eh, situacija, kakršna je bila prejšnji teden. Vidite lahko, ki so odkrili tistega divjega prašiča oziroma tiste divje prašiče. Najbolj pomembno pri preprečevanju širjenja virusa je, da se ujame divjega prašiča, kajti v divjini virus ostane tudi šest mesecev v truplu živali. Če se želimo znebiti virusa, moramo poskrbeti, da odstranimo mrtve divje prašiče iz gozda. Veliko ozemlje je omejeno, torej vidite, lahko kje so našli te mrtve in okužene divje prašiče. Zdaj pa Bolgarija, en primer okužbe. Ti izbruhi so povezani z človeškim dejavnikom, ne gre za širjenje bolezni zaradi selitev divjih prašičev, ne gre res za človeški dejavnik, obstajajo različne hipoteze o tem, zakaj se je virus pojavil v Bolgariji. Bolgarske oblasti so že začele ukrepati. Mislim, da je zdaj ta izbruh star tri tedne, morda en mesec. V Romuniji je zadeva videti takole in tudi v Ukrajini je podobno. Kaj te v severu na severovzhodu Romunije je delta Donave, zato je tam težko nadzirati gibanje ljudi in tam je prišlo do eksplozije primerov okužb. Torej, ponavljam, zelene pike so divji prašiči, rumene pike pa so kmetije z prašiči. Romunske oblasti so naročile za kol več kot 500 tisoč prašičev v zadnjih dveh mesecih zato da ne bi več prišlo do širjenja bolezni. Na drugi strani, blizu Tromeje, Mačarske, Romunije in Ukrajine, lahko vidite prav tako nekaj primerov, gre za goznato območje, ki je zelo naseljeno z divjimi prašiči, zato je zadevo tam težko nadzorovati leto 2018, na eni strani vidite število izbruhov, na drugi strani pa lahko vidite tudi število divjih prašičev, pri katerih je bila odkrita bolezen. In kaj smo storili od začetka leta, to je takoč proces, kakor veste, že od leta 2014 spremljamo to bolezen, takrat so bile zabeležene prve kmetije, kjer se je pojavila ta bolezen. No, pripravljamo naprimer skupino veterinarjev za ukrepanje v izrednih razmerah. To niso uradniki komisije, ampak pravi strokovnjaki. No, vse veste, kaj menim s tem. Torej, poslali smo tudi strokovnjake v Belgijo in to so strokovnjaki na področju vedenja divjih prašičev. Kajti v primeru Belgije je nujno, da belgijskim oblastem pomagamo razumeti, kaj se dogaja. Zato potrebujemo tudi mednarodno priznane strokovnjake, zato smo tudi v Belgijo poslali strokovnjake, ki belgijskim oblastem pomagajo z nasveti. To velja tudi za Češko, pa tudi vse druge prizadete države v EU. Na desni lahko vidite, kako se veterinarji selijo med kmetijami v delti Donave. Zadeve so res torej zanimive. No, strokovnjaki so na voljo dan in noč in v Belgiji so bili le nekaj ur potem, ko so belgijske oblasti formalno potrdile izbruh. To še ni vse. Imamo tudi inšpektorje, Naši inšpektori iz mesta Grange so na terenu, izvajajo nadzor na mejah. To je zelo pomembno, zato da se prepreči nezakonit uvoz mesa v EU v obliki sendvičev ali klobas, na primer. Veliko misij je bilo izvedenih tudi v zvezi z pripravljenostjo, kajti videli smo, da bo bolezen prišla, videli smo, da se bo bolezen širila brez človeškega dejavnika s hitrostjo enega ali dveh kilometrov na mesec. Veliko smo torej dela vložili v to, da smo pripravljeni na bolezen. Imamo pa še eno pobudo in sicer gre za GFTAD gre za globalni okvir za izkoreninjenje čezmejnih bolezni. Vse države v Evropi, ne vse države v EU, sodelujejo v tem. Srečamo se nekajkrat na leto, zato da se izmenjamo na boljšo prakso. Na zadnje smo se srečali v Varšavi, tam smo govorili o tem, kako pomembno je upravljati s populacijo divjih prašičev v okolju. Vidite lahko torej, kje vse smo se sestali. V Varšavi smo govorili o upravljanju lova, govorili smo o tem, kako pomembno je, da zagotovimo sodelovanje lovcev pri tem, da se izkorenini bolezen. Če ne bomo imeli podpore lovcev, ne bomo dosegli nič. Razumeti je treba, kako pomembne so dobre prakse in kako pomembne so različne prakse, ki jih je treba uporabljati na okuženem območju, na novo okuženem območju in na območju brez bolezni brez njihove pomoči in brez pomoči kmetov nikoli ne bomo izkorenili afriške prašiče kuge. Območja, kjer ni bolezni, so zelo pomembna, ohraniti jih moramo zato, ker ne bomo mogli izkoreniti bolezni brez velikih naporov. Hitrost širjenja, kakor sem dejal, je kilometr do dva kilometra na mesec, zato ker se pač divji prašiči tako gibljajo zmanjšati je treba gostoto divjih prašičev na različnih območjih Evrope. S tem bomo zmanjšali verjetnost širjenja te bolezni. Še zadnje vprašanje. Kako ravnati z trupli in kako poskrbeti za varnost lovcev na lovu? V obalskih državah smo videli, da lovci niso navajeni na dobre ukrepe glede biološke varnosti. Poučiti jih moramo v zvezi s tem. Tudi ministri iz prizadetih držav so se srečali z nami. Imeli smo več srečanj v različnih državah EU, pa tudi v Bruslju smo se sestali. Imamo tudi strategijo. Na osnovi naših strokovnjakov in strokovnjakov od zunaj smo jo pripravili, revidirali so jo strokovnjaki in to strategijo sem vam želel predstaviti tukaj gre za postavljanje ograje na avtocestah in druge ukrepe. Kako poteka regionalizacija, kaj počnemo v komisiji, kako se dogovarjamo z državami članicami. No, EU smo regionalizirali, imamo tri območja. Rdeče območje je območje z omejenim gibanjem, to velja tako za kmetije, kot tudi za divje živali, potem imamo roza območje, kjer to velja samo za divje živali, in potem modro območje. Modro območje je nekakšna tamponska cona in tam veljajo tudi omejitve. Preostanek Evropske unije je brez omejitev. Ta regionalizacija nam omogoča, da notranji trg še vedno deluje. Mhm. številne države članice so torej države članice, kjer veljajo omejitve, Poljska, Balske države, Češka. Češka bi morala biti prosta k malu, pa tudi majhno območje v Bolgariji in zelo majhno območje v Belgiji. In seveda Sardinija. V Sardiniji je ta, na Sardiniji je ta bolezen prisotna že 50 let, ampak gre za drugačne vrste afriško prašiče kugo. To podobo, ta zemljevid posodabljamo redno in skrbimo, da lahko ukrepov prosti del EU prosto trguje. Prav tako se pogovarjamo z EFSO, vidimo lahko, kakšna mnenja je zagotovila EFSA od leta 2010 naprej komisija je že veliko pred prvim izbruhom zastavila nekaj vprašanj EFSI. Prvo mnenje smo dobili že pred osmimi leti. Zdaj pa čakamo na novo mnenje EFSE. EFSA nam je v zadnjih letih zelo pomagala in čez nekaj tednov bomo dobili epidemiološko oceno, Prav tako smo dobili mnenje EFSE glede gostote populacije divjih prašičev, torej kako nizko bi lahko šli glede števila divjih prašičev. EFSA je dejala, da ni mogoče iti tako nizko, da bi bolezen izvenela. EFSI smo zastavili vprašanje tudi v zvezi z ograjami. EFSA je povedala, da ograje niso koristne glede preprečevanja širjenja bolezni. Zdaj pa finančna podpora, kakor je povedal predsednik na začetku, smo podprli prizadete države članice pri izkoreninjenju bolezni, enako velja tudi za pripravljenost, naprimer pomagali smo tretjim državam, Ukrajini in Moldaviji, prav tako pa financiramo kampanje o zaveščanju, ne samo v prizadetih državah članicah in drugih državah, pa tudi v državah, kjer zaenkrat še ni te bolezni. Kakšne so takoče pobude? Preverjamo regionalizacijo, zato da poskrbimo, da regionalizacija deluje tako, kot je treba. Poskrbeti želimo ustrezno delovanje skupnega trga in spremljamo gibanje in selitve divjih prašičev. In v preteklosti smo pripravili derogacije za kmetije z enim prašičem. In že dve leti zagotavljamo financiranje za razvoj cepiv. Ko bo na voljo cepivo, bo to edini način za izkoreninjenje bolezni. In ko bomo cepivo dobili, bo šlo za oralno cepivo, ampak časovnica tukaj je zelo dolga, kajti še dolgo bo trajalo, da razvijemo cepivo in da ga potem tudi uporabimo na terenu v gozdu. Najbolj pomembne so seveda kampanje ozaveščanja tudi ljudje v neprizadetih državah, članicah, morajo vedeti, zakaj gre. Prav tako pripravljamo številne ukrepe skupaj s kmeti in lovci, kajti brez njih bolezni ne bomo izkoreninili. Tudi kmetje morajo okrepiti biološko varnost, zato da preprečimo, da bi se bolezen širila naprej in še človeški dejavnik. Ta je bil ključnega pomena pri širitvi bolezni v Bolgarijo, na Češko, v Belgijo, pa tudi na Polsko. Zato poskušamo izboljšati ozaveščenost ljudi, zato da ljudje ne bodo širili te bolezni in seveda zelo pomembna je biološka varnost. Na vseh kmetijah bi morali to upoštevati kakšni so nadaljni koraki in to je moja zadnja prosojnica. 15. oktobra nas čaka svet agri in ribištvo. Govoriti moramo o vseh dejavnikih, ne samo o dejavnikih kmetijstva in prehrane, ampak tudi o drugih dejavnikih. 19. decembra bo potekala ministerska konferenca in še naprej sodelujemo s kmetijami zato načrtujemo srečanje ali dogodek z mednarodno organizacijo lovcev, to je organizacija FACE. In vse lahko najdete tudi na naši spletni strani, mi smo zelo pregledni in upam, da nisem bil predolg. Izvolite, hvala. Super, zdaj pa bomo prisluhnili našim poslancem. Najprej Belgija, Tom. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Lepo, da ste tukaj. Mislim, da je situacija za afriško prašičjo kugo v Belgiji res akutna, ampak mislim, da moramo pred očmi imeti celotno Evropsko unijo. Tri vprašanja, ki bi lahko bila zelo pomembna za razmere v Belgiji. Najprej, kar zadeva obseg bolezni. Vedno znova slišimo, da lahko ljudje vplivajo na širitev bolezni. Obstajajo različne govorice, naprimer tovornjakar odvrže sendvič ali pa lovec pripelje kakšno živalsko vrsto v Ardene ali pa kakršnikoli drugi način že. Torej, zanima me, kako je ta bolezen prišla v Belgijo, kaj je razlog za to. Zdaj pa ukrepi za biološko varnost. Imel sem občutek, da je komisija dobro sodelovala z belgijskimi oblastmi in mislim, da je v interesu vseh, da zadeve tečejo tako, kot je treba. Vendar povem vam lahko, da kmetje to jemljajo zelo resno. Ampak kaj pa špedicija? Oni vozijo tovrnjake sem ter tja, a bi lahko vključili tudi njih. In še zadnje vprašanje v zvezi z Češko. Slišali smo, da želijo Čehi uvesti dodaten nadzor pri uvozu mesa iz Belgije. No, to je res e, zanimivo, kajti pri domačih prašičih še nikoli ni bila ugotovljena afriška prašiče kuga. Morda bi šlo v primeru Češke lahko za primer izkrivljanja skupnega trga. Jan Hautema, hvala. Hvala komisiji za vaš prispevek. Mislim, da ste opravili dobro delo. Mislim, da tudi na terenu pravijo, da ste dobro in hitro posredovali v Belgiji. Srinjam se z prejšnjim govornikom. Zanima me, ali veste, zakaj se je bolezen tako hitro razširila, kaj ti ni šlo za naravno širitev bolezni. Lepo bi bilo, če bi slišali, kakšna je razlaga in zanima me tudi, kako bi lahko omejili škodo, ko enkrat pride do izbruha. Ali menite, da so vse države članice ustrezno opremljene za to, da pravočasno ukrepajo in preprečijo nadaljnje širjenje bolezni. In poskrbiti je seveda treba, da ne bo prišlo do preskoka bolezni iz divjih svin na domače prašiče ali mislim, da bi lahko države članice torej ustrezno hitro ukrepale. Z Afriko in širte špešti še en EGS euro. Gospod Erdos, hvala. Afriška prašičja kuga je velik problem. Trenutno je prisotna v desetih državah članicah. Na mačarskem smo uspeli preprečiti prenos bolezni na domače prašiče. Na češkem in v Belgiji ter na mačarskem se bolezen pojavlja samo pri divjih prašičih. Seveda, poskrbeti je treba za zaščito, vendar zagotoviti je treba tudi kompenzacijo za kmete. Ta sredstva morajo biti na voljo kmetom. Čaba Šogur, Tamas Deutsch in jaz smo zagotovili 15 milijonov evrov v ta namen. Komisija bi morala podpreti te predloge v pogajanjih za naslednje letni proračun komisija bi morala seveda preučiti tudi tretje države, Kitajsko, Tajvan in Hong Kong. Prepričati moramo države, da bodo sprejele načelo regionalizacije. Ne smejo kar univerzalno prepovedati uvoza mesa, ampak bi morali sprejeti, da se prepreči uvoz samo iz prizadetih območjih. Hvala, gospod Buda. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to predstavitev. Gospod direktor, na zemlji vidu vidimo, da je Romunija obarvana rdeče. To pomeni, da komisija ni opravila svojega dela. Leta 2014 sem vam povedal, da je Romunija ogrožena zato ker je prišlo do dveh izbruhov v vzhodnem delu države. Nekdo tukaj, ne vem kdo, je jamčil, da je vse v redu in da nam boste pomagali. Dobro, pomagali ste državam članicam, ampak niste posredovali. Pomagali ste, vendar niste konkretno preverjali, kaj se je dogajalo v državah članicah. Zato smo zdaj obarvani rdeče. Niste nadzirali načina krčenja števila glav. Zakaj niste posredovali, da bi poskrbeli, da je populacija prešičev pod nadzorom? in še divje vrste. Romunija ima več kot 60 odstotkov populacije medvedov v Evropi in tudi volkov imamo več kot povprečna država in teh ne smemo iztrebljati, zato ker bi to bilo v nasprotju z evropskimi direktivami. Kako se bomo rešili tega problema, kajti veterinari pravijo, da je ta bolezen še hujša od ebole? Če ne bomo imeli integriranih ukrepov za preprečevanje te bolezni, ne bomo mogli storiti nič. Kolegi so se sprašvali, kako je ta bolezen prišla v Belgijo. To je zelo dobro vprašanje. Pa še eno vprašanje imam za vas. Bole, ti prašiči, ki so bolni, so zakopani v zemljo. Ne vem, ali se zavedate da virus v zemlji ostane še več let in potem ga lahko glodavec, lisica ali podtalnica ali kakršni koli drugi premiki prsti spet dvignejo na površje. Edini učinkoviti način bi bil sežig, ne pa zakop. Če tega ne bomo razumeli, če ne bomo ustrezno ukrepali, bomo končali tako, kot se je pač zadeva trenutno odvijala v Romuniji. Na vzhodu imamo težave. Mačarska, Romunija in tako naprej, tukaj so veliki problemi, zahodni kmetje pa se sprašujejo, kaj se dogaja. Mislim, da bi morali pomagati državam članicam. Hvala. Eh, Hvala za besedo. Želela bi se pridružiti temu, kar je pravkar omenil poslanec Buda. Komisija je govorila o gospodarskih kaznjivih dejanjih, ampak treba je tudi pomisliti na same razmere na kmetijskih gospodarstvih tudi na nizozemskem smo morali v 90-ih letih pravzaprav izločiti številne živali iz naših kmetijskih gospodarstv. Potem ste tudi omenili volkove, merjace, ki so seveda zaščiteni z veljavno evropsko zakonodajo ki predvideva seveda omejitve pri lovu na določene divje, proste, divje živeče vrste. Zdaj, nimame res, kako bomo lahko pravzaprav iztrebili to bolezen. Tudi finančna sredstva so zelo pomembna, potrebujemo tudi ustrezne raziskave. Prej ste omenili še možnost cepljenja, da komisija dela tudi na tem. Potem pa še naslednje vprašanje za komisijo naši lovci bodo seveda tudi lovili divje prašiče v območjih, kjer so tudi okuženi divji prašiči. Zanima me, kako bomo to pravzaprav tudi nadzirali. Gospa Miller, hvala za besedo. Še pred enim letom sem zastavila komisiji zelo konkretno vprašanje in sem tudi od komisije zahtevala konkretne ukrepe. Dobro vse tudi deluje, imamo ustrezne ukrepe, sedaj vemo, da moramo sodelovati tudi z lovci. Poleg tega je komisija tudi pripravila poseben priročnik za lovce. Vseeno pa je treba poskrbeti tudi za to, da bodo parkirišča na avtocestah tudi ustrezno opremljena, potem pa še nekaj besed o usposabljanju za državne uradnike na tem področju. Seveda, vse te zahteve so zelo visoke tudi za tiste države članice, kjer ni te bolezni, ampak tudi v teh državah članicah je treba nadaljevati z ustreznim usposabljanjem glede sprejetja morebitnih ukrepov. Potem pa še naslednje vprašanje. Tiste države članice, kjer je bolezen prisotna, zanima me, ali so te države članice že sporočile, da je manj takšnih izbruhov, ali so ukrepi zadovoljivi. Na Bavarskem smo lani morali uh, ubiti 90 tisoč divjih prašič. Res me zanima, ali ti ukrepi delujejo. Potem me pa tudi zanima, ali je sodelovanje z recimo Rusijo uspešno. Sama Evropska unija ne bo kos afriški prašiči kugi, kajti nimamo niti zdravo življenja niti cepiv, treba je sodelovati z Rusijo. To je nujno, če hočemo to bolezen tudi zajeziti. Gospa Aguilera, hvala za besedo. Ja, dobro je, da nam je nekaj o tej bolezni povedala tudi komisija. Bolj ko pročujemo, lotne razmere, bolne vse skrbi. Vse pa smo začeli že v letu 2010 in od leta 2010 smo seveda priča porastu števila okuženih območ. Recimo sedaj je tudi Belgija država, kjer je ta bolezen razširjena. Me pa zanima, kako je to sploh mogoče. Leta in leta še delamo na zajezitvi te bolezni, pa je nismo zajezili, ničesar ne nadzorujemo. Kaj je razlog za to? To me res zanima. Ali te prizadete države članice niso sprijele ustreznih ukrepov? Ne vem, kaj je narobe? Zakaj se bolezen tako hitro širi v določenih državah? Recimo, če omenim Španijo, imamo seveda ogromno živinorejence, da tudi nas je strah vnosa te bolezni. Se pravi, še enkrat vprašanje za vas. Kaj bi morali storiti, pa ne počnemo? Tudi za tiste države članice, kjer bolezen še ni bila ugotovljena niti zaznana. Hvala. Gospod Tonte. Merci. Hvala. Gospod direktor, mislim, da ste pred dvema letoma predstavili tveganja, ki jih eh, predstavi, predstavlja prašičja kuga za javno zdravje in pa za gospodarstvo. Imeli smo ptičjo gripo, eh, ki smo jo tudi obravnavali skupaj z vami, danes obravnavamo prašičjo kugo. In eh, s tem v zvezi bi postavil dve vprašanji. Rekli ste, da cepivo še ni pripravljeno, ehm, da pač upamo, da bo čim hitreje pripravljeno. Ali imamo kakšne razloge za to upanje? Torej, Um, ali je cepivo že blizu temu, da ga bodo začeli um, proizvajati, ali um, je to upanje neupravičeno? Potem me zanima, kakšno vlogo imajo lovci um, pri eh, nadzoru nad divjimi prašiči. Vemo, da je populacija divjih prašičev zdaj v Evropi zelo velika. E, imamo tudi posebna lovska združenja. Um, In uh, zanima me, ali se moramo obrniti tudi na uh, te organe. Kožuk. Dziękuję bardzo. Ja także. Mm, mm, Hvala za besedo. Tudi jaz bi se rad zahvalil komisiji za to temeljito predstavitev tega perečega problema. Ja, vsi vemo, da se bolezen razširila, sedaj je prisotna še v desetih državah tudi v Belgiji, ki je seveda zelo oddaljena od ostalih držav, kjer smo zabeležili izbruh te bolezni. Evropska unija podpira te države članice, ampak moramo povedati, da ta delež podpori ni tako velik glede na razsežnost celotnega problema. Zanima me, ali Države članice res ne potrebujejo več pomoči od komisije, več denarne pomoči. To je moje prvo vprašanje. Potem pa še nekaj o Poljski. V zadnjih štirih letih smo dosegli viden napredek glede zajezitve te bolezni. Pred kratkim smo sprejeli tudi nekaj kar skrajnih ukrepov glede odstrela divjih prašičev, sodelujemo tudi z lovci, ki bodo sedaj tudi plačani za odstrel. Poleg tega jim tudi povrnemo določene stroške, ki so povezani z samim samim lovom in odstrelom. Ne vem pa jaz seveda, da omejimo število divjih prašičev. Zanima pa me, ali nam bo pri tem prizadevanju pomagala tudi Evropska komisija. Potem pa še vprašanje v zvezi z cepivom. Mislil sem, da je cepivo nekaj nemogočega, ampak danes ste celo namignili, da smo blizu te rešitve. Ali nam lahko morda celo poveste, kdaj bomo razvili cepivo? Sí, gracias. Eh, bueno, yo quer... Hvala za besedo. Tudi sama sem hotela postaviti tri vprašanja. Najprej nekaj o nadzoru divjih prašičev v tistih državah članicah, kjer ni bolezni potem pa me tudi zanima, kakšni ukrepi so sprejeti za zajezitev te bolezni. To je drugo vprašanje, potem pa še tretje vprašanje. Zanima me, ali pročujete tudi ostale bolezni, recimo možnost tuberkuleze, tako da ne bi ta prešla na samo govedo. Thank you very much. <clears throat> Najlepša hvala zdi se, da moram govoriti v angliščini, ker pač ni prevoda iz danščine. Najprej imam vprašanje za vas. Omenili ste ograje, recimo na danskem imamo 5,6 milijona ljudi, poleg tega pa je tudi proizvodnja za. Prašičerija je zelo razvita, imamo okrog 30 milijonov prašičev. Komisija pa je povedala, da je recimo ta ukrep problematičen, da ne moremo zgraditi teh ograj, kajti treba je zaščititi tudi naše kmete. To je moje prvo vprašanje. Potem pa me tudi zanima, ali nadzorujete recimo tovornjake, da ugotovite, da ne prevažajo kontaminirane živine. In če ste recimo zaznali tudi morebitne bolezni, me zanima, kaj je komisija storila na tem področju. Potem pa še dogovor z lovci, ali ste jim recimo dovolili, da lovijo tudi drugo, se pravi v tistih območjih, kjer je bila že zabeležena okužena, se pravi, ali ste jih tudi usposobili v tem, katere preventivne ukrepe morajo sprejeti, recimo morajo si očistiti škornje, tako da bomo s tem tudi izničili sam človeški dejavnik širitve bolezni. Potem pa še zadnje vprašanje glede cepiva. Res bi bili veseli, če bi govorili več kot pa samo o pobožnih željih, se pravi, da nam predstavite neko konkretno časovnico. Ne vem, če imate še kakšna druga vprašanja, ki jih še nismo slišali, potem lahko to storite. Drugače pa bom dal besedo kar našemu gostu, ki mora kmalo na pot na Dunaj. Gospod Hasling. Omenili ste ograje. Ne vem, ali bo komisija to prepovedala. Ja, imamo tudi razloge za to, da bi imeli ograje v Evropi, ampak da bi razlog za to bila prašičja kuga. Ja, to pa je res nesmiselno. komisija je tudi povedala, da je treba tudi omejiti odstrel divjih prašičev, kajti to bi lahko morda tudi povečalo razširitev. Res komisija malo ste protislovni pri svojih izjavah. Res vaša strategija mi ni najbolj jasna. Pa še gospa McGuinness, hvala za besedo glede prašičerije na dvoriščih. Eh, na kmetijskih gospodarstvih. Zanima me delež, ki to seveda prispeva k širitvi bolezni. Potem pa me tudi zanima, ali je to dejansko privedlo do porasti z razširitve te bolezni. Pa še zadnji govornik, pol minute. Hvala. Sam prihajam iz regije, ki je bila prva prizadeta. Eh, zaradi tega problema. Eh, več kot 24 milijonov, oziroma več kot 24 tisoč eh, prašičev je bilo odstranjenih. In še vedno ne vemo, odkot je problem prišel, torej kakšen je bil razlog. Kako se, kljub temu, da ne poznamo razloga, borimo proti tej težavi? Zanima me tudi, kdaj in kako bomo lahko omejili eh, prihod okuženih eh, divjih prašičev iz Rusije in Belorusije. Te eh, živali vse čas prihajajo tudi v našo državo in zato se vse čas spopadamo s tem problemom. Najlepša hvala. Najprej bom odgovoril na kar nekaj vprašanj, ki ste jih danes veliko krat izpostavili. Finančna sredstva, pomoč državam članicam. Komisar Andrej Kajtis ima posebne veterinarske programe v skladu v primeru izrednih razmer. Tukaj komisija ponuja pomoč državam članicam za odstrel za zakop živali na kmetijskem gospodarstvu. Podobno smo storili tudi v primeru tiče gripe. Tukaj komisija državam članicam ponuja 50 odstotkov finančne pomoči. V okviru veterinarskih programov pa imamo tudi določene ukrepe, ki so upravičeni do sofinanciranja 50, celo 70 odstotkov sofinanciranja. Pri tem pa je seveda najbolj pomembno, da dobimo nazaj mrtva trupla divjih prašičev, se pravi, da jih odstranimo iz gozdov. In te ukrepe financira, sofinancira Evropska komisija. To pomeni, da plačujemo lovce oziroma kmete pri iskanju mrtvih trupov divjih prašičev v gozdovih. Poleg tega Evropska komisija ponuja tudi finančno pomoč na področju ozaveščanja v državah članicah. Namen pa je, da Ljudje, ki potujejo iz vzhodne Evrope, razumejo, kakšna tveganja predstavlja ta bolezen. Z drugimi besedami, Evropska komisija podpira celoten nabor ukrepov, tudi raziskovalne programe do 40 milijonov evrov, raziskovalne programe v povezavi z iskanjem cepiva. Moram pa povedati, da sedaj še nimamo cepiva v bližnji prihodnosti. Sicer potekajo številne raziskave, že kar nekaj let imamo raziskave v zvezi z iskanjem tega cepiva, kakor veste, na sredini je ta bolezen prisotna že kar 50 let, ampak do sedaj nam na žalost ni uspelo najti cepiva. In če ga bomo našli v 10-15 letih, bomo seveda na začetku morali uporabiti injekcije šele kasneje, čez nekaj let, pa bomo lahko to storili po oralni poti. Recimo, tako smo tudi iztrebili steklino med lisicami v Evropi. Še kar nekaj let, 30 let, ne bomo imeli učinkovitega cepiva proti afriški prašiči, kugi in težko jo bo iztrebiti, težko jo bo izkoreniniti. Evsa, to sem že prej povedal, ni mogla določiti gostote divjega prašiča za izkorenitev bolezni. Ne moremo ubiti vseh divjih prašičev, to ni realistično. Niti ne moremo uničiti vseh ptic, v primeru recimo ptičje gripe. Evropska unija se bo morala navaditi na afriško prašičjo kugo v naslednjih 20-30 letih. Celotna celina, celotna evropska celina, vse od vzhodne Evrope do Kitajske, tu imamo prisotno afriško prašičjo kugo. Potem pa še vprašanje v zvezi z ograjami. Ograje dolge ograje nam ne bodo pomagale pri zajezitvi bolezni. Vsi vemo, da lahko divji prašiči preskočijo ograje, lahko zlezejo pod ograjami in tako nadaljujejo s svojim potovanjem. Se pravi, ograje niso učinkovito sredstvo. Potem pa majhne ograje, recimo Češka jih je, zgradila, verjetno jih bo zgradila tudi Belgija. To je pa nekaj bolj verjetnega in bolj učinkovitega, ne pa velike ograje. Glede same pripravljenosti, pa lahko povem, da vse države članice že štiri leta sodelujejo v naših programih pripravljenost, Evropska komisija jim pomaga, redno organiziramo delavnice, seminarje, mednarodne konference, kamor povabimo tudi mednarodne strokovnjake iz tistih držav, kjer bolezen še ni prisotna. Pa še nekaj besed o sami razširitvi in širjenju bolezni. Že prej sem povedal, da če uporabite vse predlagane ukrepe, se bo bolezen vsak mesec razširila za kilometr in dva, če pa se širi hitreje, pa to pomeni, da je prisoten tudi človeški dejavnik, se pravi, da niso samo divi prašiči, ki prenašajo to bolezen, ampak je za širitev zaslužen tudi mehanizem, ki pospešuje širitev te virusne bolezni. To se je storilo. To se je zgodilo recimo v balskih državah, pa tudi v Belgiji, Bolgariji, na Mačarskem in na Češkem. Tam smo bili priča temu poskoku bolezni, ne zaradi tega, ker bi se divji prašič tako hitro premikal, ampak je bil za to odgovoren človek. kdo je pač ta virus z okuženimi škornji obliko prenese v druga, do takrat še neokužena območja Evropske unije. Belgija nas je tudi vprašala, ali vemo, kako je prišlo do vnosa te bolezni v Belgijo. Ne, ne vemo, sedaj poteka določena preiskava v Belgiji in upamo, da bomo potem našli tudi vzroke za mnoste bolezni v Belgiji. Ampak sam res dvomim, da nam bo sploh uspelo natančno gotoviti, zakaj se je ta bolezen. Razširila v Belgijo. Pa treba seveda sodelovati z lovci, bolezen je treba čimprej odkriti, kajti če ne odkriješ, potem se bo bolezen razširila hitreje. Tako da, eh, ko ugotovimo, da je bolezen prisotna, da se tudi prepove lov in da potem te okužene živali ostane na določenem mestu, kjer omrejo v treh petih dneh. Če ne posegamo v gozd in če ne motimo divjega prašiča, potem bo divji prašič umrl sam od sebe in zajezimo tudi samo širitev izven gozda. In to se bo zgodilo tudi v Belgiji. Potem pa še nekaj besed o odstranitvi trupa topla. Ja, to je tudi zelo pomembno. Omenili ste tudi gostoto divjih prašičev, dejali ste tudi, da je sedaj več divjih prašičev, kakor v preteklosti. Ja, to je tudi res. Treba pa je opredeliti število divjih prašičev v določenem območju. Seveda, to je težko ugotoviti, kajti. Uh, treba je povedati, da so te številke vedno nezanesljive. Recimo v zelo znanem gozdu na Češkem so strokovnjaki dejali, da je tam 250 divjih prašičev, potem pa, ko so našli vsa mrtva trupla, so jih odkrili kar 650. 650 v primerjavi z 250. Se pravi, težko je dejansko določiti gostoto divjih prašičev v določenem območju. Je pa res, da lahko zagotovo povem, da imamo letos več živih prašičev, kakor pa recimo v preteklosti. Kako pa lahko komisija pomaga državam članicam? pomagamo jim s strokovnim znanjem in to smo tudi storili v povezavi z Belgijo. Takoj, ko je Belgija poročala o tem, da so ugotovili, da je bolezen na njihovem ozemlju, jim je komisija takoj priskočila na pomoč, pravi vsem, ki so delovali na tem področju. Potem pa še nekaj o naših ukrepih. Mi uporabljamo načelo regionalizacije. Tri območja so sedaj prosta bolezni, potem pa imamo tudi določena območja, kjer ni bilo izbruha zunaj nadzorovanega območja. Imamo recimo določene države, tretje države, ki priznavajo regionalizacijo, recimo ZDA je med njimi. Druge pa ne, recimo Rusija. In seveda zato bomo imeli tudi uh, poseben postopek z Rusijo pred STO. In SDO je že povedala, da je Evropska unija ukrepala pravilno, da je uporabljala načelo regionalizacije in seveda Evropska komisija bo še naprej poskušala preprečevati vse tretje države o tem, da je regionalizacija res pravi pristop. Pa še nekaj besed o naši strategiji, ki jo seveda redno posodabljamo. Imamo tri območja. Najprej imamo Belgijo, kjer je bila bolezen pred kratkim ugotovljena in tukaj velja strogo pravilo, da se bolezen ne mudoma zajezi. Potem imamo Estonijo, Latvijo, gre za okuženo območje, kjer je bolezen že prisotna in kjer ni več ogromno živih divjih prašičev. Če pa se živi, pa zbolijo in potem umrejo, tako dejansko ne moremo zmanjšati gostote divjega prašiča, da bi izkorenili bolezen. Potem pa še tretja strategija, gre za neokužena območja. Tam pa moramo seveda zmanjšati število divjih prašičev in sicer samo s pomočjo odstrela, s pomočjo lovcev. Ampak lovci morajo tukaj dobro razumeti svojo vlogo, ki jo igrajo v gozdovih. Moram tudi povedati, da dobro sodelujemo z lovci. Lovci morajo tudi razumeti, zakaj morajo loviti na določen način in ne na drugačen način. Sej vemo, da lovci hočejo najprej uh, ubiti merjasca, uh, eh, svinjo pa pustiti tako, da pač eh, poskrbijo za generacijsko pomladitev same vrste. Sedaj pa seveda lovcem povemo in jim sporočamo, kako morajo loviti, da bi lahko bolje zajezili širitev te bolezni. Komisija je začela tudi z posebno kampanjo zaveščanja pri različnih združenih lovcev, tako da je njihov odstrel veliko bolj strateško naravnan. Enako smo storili tudi v Belgiji, naš strokovnjak je lovcem tudi povedal, kako morajo loviti in kako ne, tako da bodo čim bolj zaezili samo bolezen. Seveda v Belgiji želimo zaeziti sam izbruh bolezni, potem pa tudi omiliti njeno širitev v sosednjih območjih. tudi v tistih državah, kjer ni bolezni, se divji prašiči lovi in odstreljujejo. Moram pa povedati, da bolezen ubije skoraj vse divje prašiče. Tisti divji prašiči, ki se izognejo lovcem, bodo verjetno potem tudi umrli v nekaj tednih. Mislim pa, da sem s tem tudi odgovoril na vsa vprašanja. Najlepša hvala. Się obawiamy, że pan zapomniał o swoim samolocie. Hvala. Sem se že bal, da ste pozabili na svoje letalo. Gospod Hautema, še eno vprašanje. Ravno kar sem slišal iz eh, novic, eh, da je v Belgiji ta izbruh eh, širši, kot je bilo rečeno. A lahko kaj poveste o tem? Eh, ja, v svojem uvodu sem rekel, da je šlo za več kot 50 okuženih divjih prašičev v tej majhni regiji. Eh, vi ste zdaj povedali 53, pravzaprav ni tako pomembno, koliko primerov eh, prašičev imate, ampak da so omejeni na neko območje, na neko regijo. Vsi ti bodo poginili in treba bo poskrbeti, da se potem odstranijo trupla. Um, pomembno je tudi, da se med inkubacijsko dobo prašiči ne selijo uh, in da ne uh, okužijo še drugih čred divjih prašičev. Um, na zemljevidu lahko vidite, da ni tako zelo pomembno, ali pride samo do izbruha pri enem primeru ali pri stotih, ampak je pomembno predvsem to, da vemo, kje bolezen je bolezen. Zaenkrat za Belgijo lahko rečemo, da je bolezen omejena na tisti majhen del Belgije, kjer se izvajo tudi stroga pravila. Bardzo, panie dyrektorze, miałem już nie pytać, no ale w tej chwili. E, oprostite, nisem mislil postaviti še dodatnega vprašanja, ampak e, zdaj pa bi ga. Kaj se bo zgodilo? Po eni strani pravite, da ne smemo omejevati populacije divjih prašičev.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 imamo določene divje prašiče, ampak naš namen je, da se vse odstreli tako, da bi zaustavili širitev te bolezni na kmetijska gospodarstva. No. In, in na območjih, kjer ni divjih eh, prašičev, kot naprimer eh, v večjem delu Nizozemske in na Danskem, tam divjih prašičev ni, tako da bolezni tudi ne bo. Uh, Ampak eh, s človeškim dejavnikom se lahko bolezen prenese, lahko se okuži posamezna kmetija in eh, potem bodo izvedena običajna pravila za omejevanje te bolezni. Eh, bolezen naj bi se potem tam ustavila. Razen, če imate divje prašiče, bolezen lahko hitro odstranimo, torej na območju, kjer divjih prašičev ni. Eh, tam eh, naj bi širjenje virusa lahko hitro omejili. Pan, Ka pan Kajnjov, si pa zaprošen. Ja, ja. Pan Adolf, pan. Ok. Thank you. <clears throat> Thank you. That's the reason. Hvala. Eh, zato sem tudi jaz postavil vprašanje o zaščiti. Mi nimamo veliko divjih prašičev, ampak želimo pa jih zaščititi. Na Danskem jih res nimamo veliko. In uh, zato želimo tudi ograjo, tako da ne bodo od drugod uh, hodili uh, tuji pra, divji prašiči k nam. Uh, komisija pravi, da ograje ne smemo zgraditi, ampak mi uh, želimo območje zaščititi pred um, afriško prašičjo kugo. Imamo pa veliko proizvodno prašičev na Danskem. Gospod Buda, eh, a lahko postavim še vprašanje v zvezi s eh, pokopavanjem prašičev? Eh, kako varno je to, ali ne bi bilo bolje trupla zažgati? Ehm, Kaj ti, naprimer, kakšni glodavci bi lahko potem izkopali ta trupla, virus pa ostane dejaven kar nekaj časa? Uh, Aha, ta vprašanja sem pa pozabil. Um, sam ne pravim, da ograja ni koristna. Um, sam sem samo prisluhnil mnenju EFSA in EFSA pravi, da dolge ograje nimajo dodane vrednosti, zato ker e, divji prašiči lahko to ograjo zaobidejo tako ali drugače. In um, to smo videli tudi že v preteklosti. Pri različnih e, boleznih take ograje niso koristne za omejevanje širjenja bolezni. Uh, to, da odstranimo 100-odstotno vse divje prašiče, pa tudi ni izvedljivo. To se lahko zgodi na zelo omejenem območju, kot smo naprimer storili na Češkem, ampak kjer pa imate veliko gost tam, preprosto ne morete pobiti vseh eh, divjih prašičev, tako kot ni bilo možno pobiti vseh divjih ptic. In... Eh, torej ne moremo očitno doseči te eh, omejene populacije divjih prašičev, eh, tako da se bolezen ne bi več širila. Potem ste vprašali o odstranjevanju trupel, ali naj bi jih pokopali ali zažgali. Veliko različnih načinov obstaja. Nekateri načini vsebujejo tudi sežig. Eh, zelo je treba biti pozoren na eh, biotsko varnost in eh, na prisotnost virusa, ali je virus še v truplu, ko ga pokopljemo. V številnih državah članicah pa se je zgodil velik izbruh in tam obstaja problem eh, kapacitet. Včasih eh, ta država po svojih načrtih ni eh, sposobna odstranjevati vsa trupla dovolj hitro. Naprimer, pri eni bolezni je Združeno kraljestvo ubilo, oziroma tam so odstranili 8 milijonov ovc in so potem imeli tudi težave s tem, kaj s temi trupli narediti. Hvala za predstavitev. Gospa Aguilera je rekla, da se v Španiji proti tej bolezni borijo že 35 let. Stališče se je spremenilo, oziroma položaj v Španiji je zdaj boljši. Um, naš gost mora ujeti letalo, mi pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. In sicer gre za konkurenčnost na pravila v agroživilski verigi. Obravnavali bomo obdobje po letu 2020. E, gospoda Andrjuja nažalost ni, čeprav bi bilo to zanj zelo koristno ampak mu bomo že predali vse informacije. Tema naše razprave je zdaj nova študija o novih konkurenčnostnih pravilih v okviru naslednje SKP, tako da bomo ukrepili pogajalsko moč kmetov in uh, kmečkih organizacij. S tem se je ukvarjalo tudi poročilo gospoda De Castra. pa tudi uredba Omnibus obravnava to temo. In veliko pogovorov smo že imeli na to temo. Besedo bom zdaj kar dal našima dvema govorcema. Z nami sta dva strokovnjaka, gospa Katrin Delkont, ki prihaja z univerze v Nantu v Franciji fakulteta za pravo in za politične vede, in pa profesor Antonijo Janareli z Univerze v Bari v Italiji. 20 minut imata uh, za vajno predstavitev in če sta pripravljena, potem lahko kar začnemo. Izvolite. 20 minut za predstavitev. Želimo slišati vaša mnenja na to temo. Euh, Mikrofon za govornico. Ok. Les principaux points euh, de notre étude. De... No, bom zelo sintetično predstavila glavne točke našega poročila. Euh, cilj naše predstavitve je, da vam damo um, pregled načel v zvezi s konkurenčnimi pravili, ki veljajo za kmetijstvo in na kakšen način veljajo. Radi bi pregledali tudi pravni okvir, eh, ne samo z vidika um, uredbe omnibus, ampak tudi z vidika um, skupne kmetijske politike. In potem eh, na koncu bom podala tudi nekaj priporočil. No, najprej naj spomnim, da je pravni okvir za izvajanje konkurenčnostnih pravil za kmetijstvo nekaj, kar eh, traja že od rimske pogodbe naprej in eh, skupni kmetijski politiki daje prednost pred pravili konkurence. 42. Ehm, člen predvideva, da konkurenčnostna pravila ne veljajo za proizvodno in pa komercializacijo kmetijskih pridelkov, eh, razen v taki meri, kot jo določita svet in parlament. Eh, treba pa je upoštevati cilje skupne kmetijske politike iz 39. člena specifičnost kmetijstva in pa eh, socialna razsežnost skupne kmetijske politike morata tudi biti upoštevana pri izvajanju konkurenčnostnih pravil. Če še drugače povem, evropski pravni red omogoča žrtvovanje konkurence uh, uh, z, z namenom, da se doseže cilje SKP-ja na kmetijskem področju izvajanje konkurenčnostnih pravil mora vedno potekati eh, tako, da se najprej dosežejo cilje SKP-ja, ki imajo prednost pred konkurenco. Torej, eh, pri izvajanju konkurenčnostnih pravil je treba upoštevati ne ekonomsko učinkovitost 100. Eh, člena pogodbe, ampak je treba upoštevati cilje iz 39. člena No, po vsej logiki iz tega izhaja, da praktične odločitve eh, in pa da naloge eh, organizacij proizvajalcev in pa njihovih združen, ki jih eh, tudi določa skupna kmetijska politika, da so torej te vloge in te organizacije izven področja uporabe konkurenčnostnega prava. To je bilo jasno izpostavljeno tudi strani eh, generalnega tožilca Vala. Eh, in sicer v sodbi Evropskega sodišča iz 14. novembra 2017. Pravne naloge um, organizacij proizvajalcev in pa njihovih združenj niso uh, na področju uporabe konkurenčnostnega prava. Kar se tiče drugih praks in eh, drugih eh, sporazumov proizvajalcev, je vse to podvrženo 101. členu pogodbe, razen v določenih primerih, ki jih eh, določi uredba OSKP. In eh, sicer od uredbe 26 iz leta 62 do uredbe iz leta 2013. Fatti hanno confermato la specificità. Te uredbe potrjujejo dejstvo, da kmetje potrebujejo posebno zaščito. Zato, ker eh, vse odločitve, ki zadevajo te proizvode, so izvzete iz izvajanja člena 101. To je potrebno za doseganje ciljev iz 39. člena. Kar se tiče organizacij, ki jih sestavljajo samo kmetje, to so tako uh, organizacije kot združenja in pa sporazumi med uh, kmeti, dogovori med kmeti, ki lahko potekajo v obliki organizacije ali pa združenja. Eh, torej, vse to je izvzeto iz eh, področja uporabe 101. člena. Razen, če obstaja kakšno pravilo, ki je temu nasprotno, oziroma če eh, bi to vodilo k nedoseganju ciljev. To pravilo bi vodilo k temu, da bi se eh, pravice proizvajalcev omejile. Zato, ker potem to ne bi veljalo za kmetijske cene. In tukaj imamo tudi strukturni element eh, SKP-ja, ki ga je treba upoštevati. V tem okviru je treba tudi povedati, da eh, način, kako se je to izvajalo v času, da je ta način privedel do določenih omejitev, ko gre za izvajanje tega okvira. prednost SKP-ja pred eh, konkurenčnostnimi pravili? Je, bilo, je bila kršena zaradi različnih uh, interpretacij um, teh določb strani komisije in sodišča. Ta okvir je potrebovala tudi uredba um, 13.09.08 iz leta 2013. To je posebej izraženo tudi v 206. členu, ki obravnava vedenje proizvajalcev. Izključeni pa so vsi členi iz trenutne politike. konkurenca se izvaja samo za eh, dogovore med proizvajalci. Kar se tiče uredbe 13.08 skozi 2013 in pa prepoved, kar se tiče prepovedi dogovarjanja o cenah, eh, smo eh, bili priča dvema izjemama. Prva zadeva mlečni sektor, potem pa se je to razširilo še v člene 169, 170 in 171 na. Um, Skupna pogajanja uh, v sektorju olivnega olja, uh, pridelkov in pa govedine. Tukaj je šlo samo za kvantitativne pogoje na nacionalni in evropski ravni pri drugih členih pa so bile izjeme drugačne. Temeljile so na pogojih, eh, ki so govorili o eh, kriterijih učinkovitosti trga, kot je bilo prej zapisano v členu 101. Hvala kakšni zdaj pravni okvir izvajanja konkurenčnostnih pravil po sprejetju uredbe Omnibus? Prešli smo na eh, kmetijstvo trga. Eh, vse več je tudi eh, dobaviteljev in zato je bilo treba okrepiti vlogo proizvajalcev in njihovih organizacij, eh, tako imenovanih OP in AOP, tako da se v agroživilski verigi kmetovalcem da večjo moč. Eh, morajo imeti možnost kolektivnih pogajanj in pa boja proti eh, nepravičnim trgovinskim praksam. Tudi primeren div je, je jasno pokazal, da je treba ekonomskim operaterjem dati eh, več besede. Eh, in da je treba urediti področje konkurence za kmetijsko proizvodnjo. Uredba Omnibus eh, predstavlja bistveno spremembo pri skupni ureditvi trgov. Zdaj imamo možnost eh, kolektivnih pogajanj in pogodbenih pogajanj eh, na strani organizacij proizvajalcev in pa združen organizacij proizvajalcev za vse pridelke. In treba je povdariti tudi, da ta kolektivna pogajanja lahko zadevajo tudi cene in to je res bistven napredek v primerjavi s tabujem glede cen, ki je eh, obstajal v uredbi iz leta 2013. E, tukaj se je spremenil pravni okvir, ko gre za izvajanje e, konkurenčnostnih pravil. Ta sprememba je zelo pomembna, kajti e, zdaj je okrepljena prednostna vloga skupne kmetijske politike, pa ne samo to, ampak se je okrepila tudi vloga proizvajalcev organizacij in pa njihovih združenj v agroživilski verigi. Le texte constitue un progrès notable to besedilo predstavlja bistven napredek pri upravljanju SKP-ja. Pomemben napredek je to eh, na poti k večji učinkovitosti prednostne vloge SKP-ja, eh, tudi boljše bo doseganje ciljev SKP-ja in eh, glede konkurenčnostnih pravil bo tudi ta prednost večja. Ta novi pravni okvir bi si zaslužil, da ga še razjasnimo in okrepimo. Na ta način bi zagotovili več pravne gotovosti in tudi boljšo učinkovitost izvajanja tega besedila. V tej perspektivi eh, smo tudi podali in pripravili nekaj priporočil. Ta priporočila imajo vsa za cilj, da se zagotovi eh, doseganje ciljev SKP -ja in pa drugih ciljev, ki eh, so jih tudi omenila. Uredba Omnibus odraža tudi konflikt, ki se je pojavil med parlamentom in komisijo. In sicer, ko gre za uh, eh, SKP in pa konkurenco. To je zelo pomembno. Uh, V predlagani reformi SKP-a je vloga konkurence in organizacij proizvajalcev eh, bila zanemarjena. Torej, ta tema je bila postavljena ob stran. Eh, šlo pa je predvsem za vprašanje simetrije. Vendar pa ta tema ima tudi pravne posledice, posledice na pravnih profilih, ne samo na ekonomskih profilih. Eh, gre tudi za ravnotežje v sektorju. In tam, kjer je prišlo do strukturalne asimetrije, je bilo treba spremeniti pogodbene odnose vendar se doslej nismo v zadostni meri ukvarjali s tem. To vprašanje in pa podana priporočila zadevajo eh, predvsem 142. člen SKP-ja po uredbi Omnibus. Šlo je za to, da bi odstranili nekaj napak, ki so se v besedilu pojavile. Mislim, da bi navezava na 101. člen morala biti odstranjena. To najdemo v členu 152 zaenkrat, ko gre za eh, pogajanja z organizacijami. Tukaj imamo notranje pravilo SKP-ja in referenca oziroma sklic na 101. člen tukaj ni upravičen. S tem se želi spodkopati prednost SKP-ja pred konkurenco. Kar pa se tiče pogajanj, želimo tudi odstraniti navezave na nejasne točke. Naprimer, če pride do prenosa lastništva in eh, če organizacije koncentrirajo dobavo. Potem pa imamo tudi take, ki se ukvarjajo bolj s kolektivnimi pogajanji in če vse to povežemo, to pomeni, da se poveča negotovost in da obstaja tveganje, da se vključijo tudi zadruge. Torej, tiste zadruge, ki eh, koncentrirajo dobavo. Na koncu. bi rad povedal še naslednje. Zato, da bomo priznali vlogo organizacij proizvajalcev, eh, lahko še vedno komisija podaja svoje mnenje ali pa se vključujejo tudi eh, antitrusti. Ampak eh, te odločitve zadevajo samo v prihodnost in ne morejo biti retroaktivne. Vse te stvari so že bile vključene v omnibus, ampak eh, potrebujejo še eh, večjo pravno jasnost. Potem pa še 209. Eh, člen sud. Ta člen zadeva izjeme. Torej, tista vedenja, ki ne uh, uh, vstopajo točno v SKP, ki niso zapisana v SKP, ampak uh, gre za izjeme. Ta člen bi moral biti bolje pojasnen. V trenutni različici uh, gre predvsem za prakse in odločitve organizacij proizvajalcev, ki niso priznane. Uh, člen pa pokriva tudi prakse priznanih organizacij proizvajalcev, ki pa nimajo pravne naloge, tako kot eh, te definira eh, člen 101. Potem področje uporabe člena 209 je tudi problematično. Tukaj treba pojasniti, eh, za koga to velja, da to ne velja za nepriznane organizacije proizvajalcev, velja pa za tiste, ki so priznane. Uh, oziroma za tiste, ki uh, so na področju porabe člena 152. Potem imamo tukaj še sodbo o NDVI. To bi lahko rešili, eh, če bi bil upoštevan drug člen. Eh, kar se tiče 209. člena, se nam zdi tudi primerno, da se. da se odstrani prepoved eh, določanja cen. O tem govorijo določene klauzule v členu 209. Zakaj se nam to zdi primerno? Ko je šlo za upravljanje cen, je bil eh, ta člen oziroma ta določba upravičena, eh, zdaj pa ne več. V ameriškem pravu tudi ne obstaja taka eh, prepoved. Imamo akt Kaperfolstad iz leta 1922, ki omogoča sprejemanje dogovorov um, ki tudi niso vključeni na področje uporabe konkurence, ko gre za določanje cen. No, če bi prepovedali to prepoved določanja cen, bi proizvajalcem tudi omogočili, da uh, določajo svoje cene in da se bolj osredotočijo na ponudbo to tudi ne bi bilo v nasprotju z drugimi členi, ki govorijo o porazdelitvi vrednosti. E, mislim, da bi na ta način potekala boljša vertikalna pogajanja. Potem pa še zadnji argument, e, če se spet navežem na zadevo Endivja e, in na člen 209. S tema dvema spremembama bi bil problem in div je takoj rešen, eh, tako pa smo se z njim ukvarjali bistveno predolgo. Nekaj um, priporočil imamo tudi v zvezi z direktivo o nepoštenih trgovinskih praksah. Eh, tu bi morali razširiti na vsa eh, področja, vse pridelke in tudi na vse dobavitelje tudi kmete in tudi na tiste, ki ne spadajo med majhne eh, kmetovalce oziroma majhna podjetja. Poleg tega bi morali imeti tudi eh, boljše preprečevanje in pa sankcije proti nepoštenim trgovinskim praksam. Najlepša hvala za vašo pozornost. Mislim, da sva se držala časa, ki nam je bil določen. Hvala. Hvala lepa. Da, res je. Zelo dobro ste se držali svojega časa. Najprej gospod Danta. Merci, monsieur le président. Merci, uh, madame et monsieur, pour. Hvala eh, našima gostoma za to zanimivo študijo. Eh, mm, zanimivo je videti eh, analize, poznati vse detajle. No, ampak. Uh, najprej bi povedal nekaj. Pogajanja so že končana, pogajanja, kar se tiče. Ki se tiče omnibusa in sicer 12. oktober smo to zaključili, eh, potem pa je prišlo do sodbe o NDV-ju novembra. Pred nekaj mesecem. Pred nekaj meseci ste eh, zapisali, da je pred parlamentom velik izziv. Eh, po eni strani bo treba eh, tukaj iskati ravnovesje med predlogi komisije in pa eh, tem, kar zahtevajo proizvajalci. No, najprej, kar se tiče vsebine 152. člen. Eh, gre za spremembo paradigme v dojemanju konkurenčnostnih pravil, ali je bil to um, političen cilj in politična odločitev. Vi ste rekli, da je eh, treba potegniti določene lekcije iz skupne kmetijske eh, politike iz preteklosti. V preteklosti so bile eh, cene eh, določene in eh, Mm, sodelovali so različne organizacije, potem smo leta 1992 eh, eh, spremenili mm, to politiko in SKP eh, je bilo treba prilagoditi, prav tako politiko konkurence. Trg je zdaj svoboden trg in cene se določajo s pogajanji. Predlagate ukinitev 101. člena oziroma, da se to ne omenja v neki določbi. Eh, meni se to zdi primerno, še posebej po eh, sodbi sodišča. Eh, javnost od nas veliko pričakuje, predvsem kmetje. In za njih je to področje zelo pomembno. Potem, kar se tiče prenosa lastništva, mm, tukaj bi potrebovali še eno pojasnilo, še posebej, ko gre za uh, prihodno skupno ureditev trgov. Odločitev organov konkurence uh, velja za prihodnost, to ste povdarili, torej da ni ta odločitev retroaktivna. In uh, mi eh, smo želeli pokazati, da eh, je to res eh, stvar za prihodnost. Kar pa se tiče 209. člena, mm, povdarili ste, da ima ta člen operativni mm, cilj in da se malo uporablja in zato smo mi želeli izvesti previdnostni ukrep, namreč da bi lahko komisijo zaslišali preden uh, predstavi nek predlog uh, in tudi, da bi imeli, um, da bi uvedli ustrezna zaslišanja, preden se uvedejo sankcije. Kar se tiče 209. člena, mislim, da bomo potrebovali še poglobljeno razpravo in analizo. Um, tukaj gre za izjemo od eh, konkurenčnostnega prava. Uh, ena je implicitne narave, druga je eksplicitna. In če um, nek organ zagotovi svojo interpretacijo, to še ni um, tista objektivna interpretacija. mi bi želeli, da se to področje čim prej reši, države pa v trialogu o omnibusu niso um, dovolj hitro postopale. 149 mm, in 152 člen sta problematična. Eh, ali ne bi razmislili tudi mogoče o minimalnih eh, cenah? Potem, kar se tiče dogovorov v okviru člena 209, to je bilo v trialogih leta 2013 zavrnjeno. Mogoče bi lahko to še enkrat obravnavali, ampak eh, Pavlo De Castro je bil takrat pogajalec, mogoče bo lahko povedal eh, kaj o tem. Tudi estonsko predsedstvo je bilo na naši strani in mislim, da tukaj moramo biti previdni. Potem določeni eh, predlogi, 222 člen, naprimer, to se mi zdi eh, nevarno in eh, mislim, da bi morali tudi še razmisliti o spremembi uredbe iz leta 2013. Hvala za vaš prispevek. To področje pa pri nas zdaj vodi Erik Andrjev med uredbo iz leta 2013 in pa omnibus je prišlo do bistvenih sprememb za kmetijsko politiko. Hvala za vašo analizo. Sumovanja 6 minut. Si... Hvala lepa. 6 minut imate, da povzamete. Hvala lepa. Kratek bom, kajti moj kolega je že izpostavil številne elemente, ki sem jih želel omeniti sam. Hvala za to, da smo danes imeli toliko strokovnjakov tukaj. Jaz in številni drugi se že številna leta ukvarjamo z omnibusom, zdaj pa govorimo o pravilih glede trgovine. Mislim, da je bila predstavitev zelo dobra, govorili ste o številnih temah. Upam, da nam bo to pomagalo, kaj ti čakajo nas težka pogajanja. Parlament je sprejel že številna priporočila, ki ste jih podali. Zdaj je na vrsti svet, tudi komisija mora prispevati svoje in upam, da bo naše delo zdaj steklo kot po maslu in da bomo končali še pred božičem. Nekaj komentarjev imam, upam, da komisija posluša. Namreč, vaša študija je zagotovila še več dokaznega materijala. Tukaj govorimo o nepoštenih trgovskih praksah, in govorim tudi o tem, da bi razširili področje uporabe direktive na vsa mm, podjetja, ki so vključena v to verigo. Mislim, da bi morali govoriti o tem, da bi komisija lahko podprla to, kar je sprejel parlament in da bi nam morali pomagati pri pogajanjih svetom. Hvala. Hvala. Lepa gospod Des. Ja, dank, hvala lepa gospod predsednik in hvala za obe predstavitvi. Nisem pravnik, ampak nekaj vseeno želim povedati, kajte jaz sem dal to vlogo, namreč kar zadeva skupnosti za nakupe ali nakupovanje mislim, da to ni več dobro formulirano. S tem nisem mislil edeko ali reve v Nemčiji. Ne, gre za drugačne skupnosti. Pavlo De Castro bo to jasno izpostavil v trialogu, kajti to je pripeljalo do kar nekaj razburjenja. Nikakor ni bilo mišljeno, da bi te običajne skupnosti postavili v težak položaj. Ampak jasno je, da obstajajo določene zveze v Evropski uniji in te velike skupnosti moramo urediti, zato da bomo imeli vsaj določeno stopnjo enakih možnosti za vse. Vem pa, da je tukaj treba ukrepati, to je jasno. Prihajam iz ELS, največje skupine v parlamentu, mi nismo neprijazni do gospodarstva. Naša skupina je pred dvema letoma govorila o tej temi in smo samo z enim glasom proti ugotovili, da je treba ukrepati in to že veliko pove. Iz skoraj vseh držav članic imamo poslance in tudi poslanci iz severa Evrope, ki so bolj liberalno usmerjeni običajno so glasovali za ukrepanje. Upam, da bomo na koncu dobili dober rezultat, zato da bodo lahko eh, kmetje v boljšem položaju v primerjavi s temi velikimi trgovskimi verigami. 14 let že sedim v parlamentu, doživel sem že kar nekaj posegov na trg. Leta 2005 smo začeli govoriti o tem, da bi odpravili pristojbine za gostovanje v drugih, v drugih mobilnih omrežjih. Takrat je bilo veliko razburjenja, ampak eh, telekomunikacijska podjetja so veliko zaslužila s tem, mi pa smo pomagali potrošnikom in to dobro kaže, da je včasih pač treba poseči tudi v tržno gospodarstvo. Gospod Rope, izvolite.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 imamo pa občutek, kot da konkurenco uporabljamo za to, da branimo trgovce in pa posrednike. Oni lahko eh, prenesejo svoje stroške na um, potrošnika. Proizvajalec pa je tisti, ki zagotovi surovine, ki zagotovi um, pridelke. Um, ni pa obravnavan na enak način kot drugi udeleženci te verige. Posredniki dvigajo cene. Mislim, da bi morali e, postaviti določene pregove, pragove. Nekdo, ki Eh, oziroma um, morali bi zagotoviti to, da bodo kmetje lahko preživeli. Um, proizvajalci oziroma kmetje v tem primeru pa so um, brez možnosti, brez obrambe. Situacija se seveda razlikuje po posameznih državah. Obstajajo države, kjer je 20 odstotkov kmetov vključenih eh, v zadruge, v drugih državah pa tudi do 60 odstotkov kmetov sodeluje v eh, zadrugah. Odstotek je od 30 do 40 odstotkov, torej ta razlika znaša 30 do 40 odstotkov. In vsa eh, neposredna plačila bi morala koristiti vsem. Eh, tukaj pa se ve včasih, da bo nekdo v enem letu bankrotiral, kakšen smisel imajo potem ta plačila. In tudi razlike v cenah so ogromne. Ehm, Nek Včasih so cene tudi do trikrat više v eni državi kot drugod. Torej, teh razlik je preveč. Hvala. Gospod Buda, Hvala lepa. Čisto na kratko, gospod predsednik. Včeraj sem bil na kmetijskem sejmu v moji državi. Proizvajalci so mi povedali, da imajo še vedno veliko težav, ko gre za povezovanje kmetov v zadruge, ki bi zastopale njihove interese. Mislim, da moramo to upoštevati. Mislim, da moramo pritisniti na države članice, zato da bodo države članice dejansko motivirale kmete, da se povežejo, kajti to je edina rešitev za nje. V Romuniji smo imeli zadruge in zadružne kmetije v času komunizma in zato so ljudje zadržani. Vendar mislim, da bi komisija morala vsaj na posreden način motivirati kmete, da se povežejo. Kar zadeva cene za kmete. V Romuniji so se cene goril povečale za 40 odstotkov. Zato mislim, da moramo najti mehanizme za to, da se bodo cene prilagodile temu, kar se dogaja na trgu. Hvala, gospod Magines. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala objema strokovnjakoma. Ne vem, ali je v odboru zdaj GD za kmetijstvo ali GD za konkurenco. Lepo bi bilo, če bi se GD za konkurenco odzval na kmetijstvo tole predstavitev. Vsi se nasmihate, kajti to je res ključnega pomena. Dobro, vi imate določen pogled kot strokovnjaki, mi se z vami strinjamo, ampak GT za konkurenco se po mojem mnenju ne strinja s tem. Zanima me, ali imate kakšno zamisel v zvezi s tem, kako bi lahko tudi njih dobili na svojo stran. Vaša priporočila bodo koristna, kar zadeva poštene trgovinske prakse. Hvala. Ampak GD za konkurenco ima specifičen pogled, namreč, da je najbolj pomembna cena na ravni potrošnikov brez upoštevanja celotne dobavne verige in skupne kmetijske politike. Hvala. Hvala lepa. Če prosite za besedo na začetku, potem lahko ustrezno dodelim čas. Če pa zaprosite za besedo na koncu, potem ne vem, koliko časa naj dam posameznemu poslancu. Lepo prosim torej, da za besedo zaprosite na začetku razprave. Uh, you, Hvala lepa tekom razprave se mi porajajo nova vprašanja, to je nekaj živega, to ni statično. Na začetku nisem mogel povedati tega, kar sem želel povedati, dokler nisem slišal, dokler nisem slišal gospe Magines. No, prvič verjetno v zgodovini se strinjam z gospo Magines, kajti mislim, da je res, da je čas, da prisluhnemo komisiji, kajti to je ključnega pomena za preživetje v moji regiji. Gospod Des je govoril o tem, da ni pravnik, tudi jaz nisem pravnik, ampak mislim, da vsi vemo, kaj si želimo doseči. Želimo, da bi kmetje dobili pošteno plačilo za svoje delo in kaj je treba storiti. No, storiti je pač treba to, kar moramo za to, da to dosežemo. Ko sem v trgovini, bi bilo lepo, če bi takoj vedel, koliko bo dobil kmet od tega in če se mi to ne bi zdelo ustrezno, bi lahko šel kam drugam. Ampak eh, čestitke predstaviteljem oziroma govornikom, vsekakor pa bi rad prisluhnil komisiji. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa GD Agri. Izvolite, beseda je vaša, seveda pa so z nami tudi predstavniki GD za konkurenco. Najprej pa GD Agri, kakor sem dejal. Mister Begele. Gospod Begele. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povedati, da smo razdaljeni v generalne direktorate, ampak komisija ima tukaj en glas. Interno se usklajujemo tudi pri teh vprašanjih, tako da bom poskusil odgovoriti v zvezi z vprašanji, ki ste jih zastavili. Najprej želim povedati, da vprašanje ni, ali bi morali žrtvovati konkurenco v prid kmetijstva ali obratno. Ne, vprašanje je, kje iskati pravo ravnotežje med interesi kmetijskega sektorja, kakor je zapisano v pogodbi, in prednostmi, ki jih konkurenca prinaša na tem področju. Jasno je, da je sodišče povedalo, da imajo kmetijska pravila prednost pred konkurenci konkurenco in konkurenčnimi pravili, ampak sodišče je prav tako povedalo, da kmetijstvo ni območje brez konkurence. To je temelj, na osnovi katerega delujemo. Besede sodišča jemljemo zelo resno in to odraža tudi razvoj določb v zadnjih 20 ali 25 letih. Nekajkrat je bil omenjen omnibus, In kot gospod De Castro sem tudi jaz aktivno sodeloval v tem procesu, v trialogu. Na koncu smo dobili rezultat oziroma kompromis. In povem lahko, da so bile vse strani na koncu relativno zadovoljne, čeprav je komisija morala podati izjavo, ki je bila zelo prepričljiva v kateri smo povedali, da bi nam bi bilo všeč, če bi prej imeli presojo učinka, s katero bi podrobno preučili različne pravne, ekonomske in druge vidike. Dobili smo no, 152. člen in ta člen, kako ste povedali, ni popolnoma v skladu z 209. členom, ampak to je pač posledica spontanega zakonodajnega procesa z rezultati ad hoc. Temu bi se lahko izognili, če bi vnaprej zadeve podrobno analizirali. Zelo pomembno je, da razprave potekajo na osnovi podrobne in celovite analize, ki bi jo lahko imenovali presoja učinka. 152. člen je začel delovati 1. januarja 2018. Zdaj smo oktobra, torej manj kot deset mesecev kasneje. Praktičnih izkušenj s tem členom nimamo, sodne prakse ni. Zato se strinjam z gospodom Dantanom. Mislim, da najprej potrebujemo neke vrste izkušenj s tem, kako ta člen deluje, preden razmislimo o tem, da bi ga spet spremenili. Člen ima nekaj prednosti, bolj je jasen. Mislim, da ni potrebe potem, da bi dobili nove sodbe sodišča. Zadeve so relativno jasne in mislim, da je na to upozoril tudi gospod Tancan. Zdaj pa še nekaj bolj podrobnih odgovorov. Študija je mm, priporočala, oziroma v študiji je bilo priporočeno, da brišemo sklic na člen 101. Ta sklic je zelo pomemben, kajti tam je opredeljeno, kakšni bi bili učinki ustrezne določbe. Člen 101 potem ne bi veljal. Tega prej nismo vedeli in če bi zdaj črtali to določbo, potem bi se pojavilo vprašanje, zakaj zakonodajalec ne želi jasno izraziti morebitnih posledic v okviru 206. člena, kajti tam je v splošnem navedeno, da pravila konkurence veljajo v kmetijskem sektorju. Ampak dobro, strinjam se z gospodom Dantanom, mislim, da ne bi bilo dobro, če bi se v tej fazi vrnili na ta člen in to referenco. Omenili ste člen 210, mislim, da tudi tukaj ni pravi trenutek, da bi se vrnili k temu, mislim, da bi morali najprej upraviti presojo učinka, člena 152 in 209 sta ločena od tega, ampak kolikor vem, komisije še nihče ni prosil za tolmačenje dodatnih določb zaradi člena 209. Morda bi bilo dobro, če bi počakali na te analize, preden sklenemo, da je treba člen spremeniti. Podan je bil predlog, da bi izbrisali klauzulo glede določanja cen v 209. členu. Zdaj ni čas, da bi se spuščali v podrobnosti, ampak nisem prepričan, ali sploh obstaja ta klauzula za določanje cen. Določba prepoveduje, da bi upeljali obvezo po zaračunavanju identičnih cen. Ne vem, ali se to imenuje določanje cen, ali je to mogoče tolmačiti kako drugače, ampak mislim, da bi o tem morali govoriti malce bolj podrobno, preden se spet spustimo v zahtevna pogajanja v zvezi s temi določbami. Nekaj komentarjev o UTP. Gospod De Castro je vprašal, kako bi komisija lahko ne podprla parlament, glede na to, kar smo slišali v študiji, mislim, da bi morali zadevo obravnavati širše. Odgovorim lahko samo z argumenti, ki sem jih že omenil prej. Resne pomisleke imamo in o tem smo govorili že v posebnem odboru z ustreznim mnenjem pravne službe, namreč širjenje področja uporabe bi še vedno pomenilo, da smo v okviru člena 43.2, to je nevarno, na koncu ne smemo sprejeti zakonodaje, ki bi kasneje, čez leto ali dve, bila razveljavljena na Evropskem sodišču. In drugič, naši predlogi temelijo na načelih sorazmernosti in subsidijarnosti kajti 20 držav članic ima zakonodajo na tem področju, zato ni smiselno, da naše pravila prevladajo nad nacionalnimi pravili, ampak bolje je, da naše pravila dopolnjujejo nacionalna pravila in sorazmernost pač pomeni, da ne uvajamo pravil, kjer ni treba. Naprimer, odnosi med velikimi trgovskimi verigami in multinacionalnimi proizvajalci hrane. Resnica je nekje vmes. To smo poskusili rešiti tako, da smo omenili MSP-je, morda pa obstaja tudi kakšna druga možnost. skupine za nakupovanje, tudi to smo preučevali v zadnjem času, zadeva je zelo zapletena, teh skupnosti ali zavezništev je veliko in delujejo na zelo različne načine. Ni nujno, da je najboljši način za njihovo obravnavo kar prepoved, ampak pogledati moramo, ali je za zaščito kmetov najbolje kar preganjati ta zavezništva za izvajanje nakupov. Običajno tukaj govorimo o velikih ribah v prehranski verigi, ampak mislim, da bomo o tem prav gotovo govorili. In na koncu še gospod Rope, zakaj obstajajo takšne razlike. To je povezano s trgom, kajti obstajajo deficitarni trgi in trgi s preseški cene so pač više na deficitarnih trgih in niže na trgih s presežki, to je tudi odvisno od regij in sami ste povedali, da so tukaj razlike zelo velike v nekaterih državah članicah. Je prisotnost zadrug naprimer nekaj popolnoma sprejetega, v drugih državah članicah pa kmetje ne želijo iti v to smer in to seveda vpliva na konkurenčno stanje in to se bo odražalo na koncu tudi v ceni. Če povzamem, mislim, da smo imeli dobre razprave v okviru razprav o omnibusu, tokrat pa mislim, da ni prave osnove, da bi ta vprašanja spet odpirali, kmetje imajo zdaj ustrezno stopnjo gotovosti in če bi spet odprli to pandorino skrinico, bi verjetno spodkopali jasnost in gotovost, ki jo kmetje imajo. To smo dosegli lani leta 2017, seveda pa smo pripravljeni o tem še govoriti naprej in na koncu se bo seveda parlament odločil, kako bi spremenili skupno ureditev trga, ampak po mojem mnenju bi morali imeti kar se da minimalističen pristop. Hvala. Diskusija je čekava, a školi. Hvala lepa, razprava je bila res zanimiva, tema je zahtevna. Zdi se, da ni rešitve, s katero bi bili zadovoljni vsi. 10 minut imamo še na voljo, prisluhnemo lahko govornikom ali govornikoma. Samo splošen komentar. 39. člen, ki predstavlja neke vrste temelj SKP, je bil dolgo desetletja povezan z politiko cen. In tam so bile bila, tam sta bila omenjena dva akterja: kmetje in potrošniki. Pravilo v okviru zakonodaje iz leta 1957 je obravnavalo oba najšipkejša člena te verige, torej potrošnike in kmete. Ampak pri cenah smo poskušali pač vedno doseči tisto ravnovesje, najnižjo ceno, kjer obstajajo presežki, in najvišjo ceno, kjer obstaja pomankanje. Ampak kaj je problem? Politika oblikovanja cen ni bila uspešna. Čisto paradoksalno lahko vidimo, da je to politika, ki je upeljala načelo konkurence. Vendar cena na trgu zdaj ni več politična, in tržne entitete zdaj niso v ravnotežju. Ameriški zakon in leta 2022 omogoča organizacijam, proizvajalcev, da določajo cene. V okviru razprava o konkurenci je kmetijstvo v posebnem položaju. Še na nekaj sem vas želel opozoriti. Morda se vam bo to zdelo malce bolj tehnično, ampak mislim, da je zelo pomembno, da to omenimo. Kar zadeva sodbo Endivija, Sodišče je razsodilo, da bi organizacija proizvajalcev lahko sprejela odločitve glede omejevanja proizvodnje, kajti to je v okviru njihovih legitimnih pristojnosti. Dan po sprejetju omnibusa je ta dejavnost izpostavljena enakim pravilom kot določanje cen. Zato lahko vidimo, da je zakonodaja naredila korak nazaj, ne korak, ne koraka naprej. Organizacije so prej lahko določale cene, to je povedalo tudi sodišče, zdaj pa veljajo za to posebne omejitve. Govorimo o členu 152, vse skupaj je derogacija člena 101 in tako naprej. Prej smo imeli SKP, sodišče je dejalo, da derogacije ni, ampak dobro, zdaj imamo pravilo SKP, v okviru SKP pa pravimo, da je to pravilo, ki deluje samo zato, ker gre za derogacijo 1.5.2. To pomeni, da je konkurenca norma, SKP pa je samo derogacija. 42. člen pa pravi, da ima kmetijska politika prednost. Sistem, ki ga oblikujemo, je sistem, ki omogoča organizacijam, da delujejo, vendar v okviru drugačne paradigme. Gre za temeljno politično vprašanje. Jaz sem pravnik in na to moram opozoriti. Politične odločitve pa so seveda odločitve, so zakonodajalcev totalement d'accord avec, avec ces remarques. Povsem se strinjam s tem, kar je povedal moj kolega. Rada bi pa nasplošno rekla, da uh, eh, mi dva na to gledava z pravnega vidika. Uh, ne vem, če sem prav razumela gospoda Mögeleja. Gre za dve različni uh, stvari pri uh, členih 152 in 209 če bi razložili člen 152, to ne bi nič prispevalo uh, k 209. členu oziroma obratno. Potem smo govorili tudi o vlogi konkurence, ne o sami konkurenci, ampak o eh, konkurenčnostnih pravilih in pravici do konkurence. Evropska unija ima dve veliki politiki, politiko konkurence, ki se izraža v konkurenčnostnih pravilih, in pa SKP, kmetijsko politiko. Um, govorili smo tudi o veliki koncentraciji kupne moči in pa uh, koncentraciji uh, dobaviteljev. Tukaj imamo tudi uh, uh, določene obrate, ki imajo dominantno stališče in dominanten položaj. In ne uh, sme biti nobenega nasprotja med politiko konkurence in pa kmetijsko politiko. Kar se tiče eh, nepoštenih praks v našem predlogu, ne gre toliko za področje uporabe, eh, ki naj bi se razširilo na vse pravne osebe, ampak gre za vse dobavitelje. In v kmetijstvu so dobavitelji kmetovalci. Torej, pozitivno pravo Evropske unije in tudi drugi pravosodni sistemi poznajo boj proti zlorabam. In treba je sankcionirati tiste, ki izvajo nepoštene prakse potem kakršna koli že učinkovitost direktive, eh, ta ne bo mogla zmanjšati neravnovesij, strukturnih neravnovesij, ki obstajajo. Govorili smo o koncentraciji, ki je res veliko. Um, ehm, naprimer, eh, tudi v industriji je tega veliko. Um, Gre za uh, uh, veliko koncentracijo um, na eni strani, po drugi strani pa je oslabljen položaj kmeta in to je treba upoštevati. Hvala. S tem je seznama govornikov konec. Prisluhnili smo poslancem, komisiji, strokovnjakom, vsi ste dobili besedo. Zato lahko današnje srečanje zaključimo. Prepričan sem, da bomo o tem še govorili. Govorili smo pa seveda o pravnih določbah. To moramo upoštevati. Hvala lepa. Jutri ob devetih glasujemo. Ne pozabite na glasovalne kartice. Lep večer.